Dear participants, uh, could you please find ja, no. please? We will now start. Dragi deležnici, prosim, če se sedete, da začenjamo s to predstavitvijo. V čast dneva žena, preprečevanje nasilja nad ženskami, izjiv za vse nas, hvala lepa, da ste z nami. Uh, resnično cenimo, da vas je toliko, to je zelo pomembno vprašanje. Moj odbor, ki mu predsedujem, odbor za enakost med spolom in pravice žensk, je to naredil za prioritetno vprašanje. V zadnjih petih letih smo to obravnavali tako in resnično se veselimo, da smo sprejeli kar nekaj dobrih ukrepov, še pa posebno, kar se tiče predlogov komisije zelo pomembno za nas je, da smo tukaj. To bom povedal vodoma, sedaj pa bi rad seveda pozdravil nacionalne parlamente. Zelo smo veseli, da imamo toliko poslancev iz nacionalnih parlamentov. Prav tako pa pozdravljam tudi poslance Evropskega parlamenta. Naj pa pozdravim tudi udeležence omizja, govornike za prvo, drugo in tretje omizje in potem seveda tudi vse vas druge, ki boste sodelovali danes popovdne. To bo trajalo do pol sedmih zvečer. Eden glavnih razlogov, zakaj izpostavljamo nasilje nad ženskami eh, letos za dan žena, je dejstvo, da smo prejšnji teden sprejeli poročilo v Strasburgu, kjer smo od komisije zahtevali, da predstavi obsežno strategijo, kar se tiče boja proti nasilju nad ženskami. To smo spostavljali že prej. Pred tremi leti smo že imeli prvo poročilo, kjer imamo iste formulacije. Smo se pa predvsej borili, da smo prišli do tega rezultata. Morda veste, da parlament ne more sam podajati zakonov, samo komisija lahko to stori. Zahtevamo torej vse obsegajoč zakon, ki bo zajemal različne tipe nasilja nad ženskami, ne samo nekatere. Imeli smo tudi predstavitev danes dopoledne in podali smo metaforo, da je nasilje nad ženskami kot sestavljanka. En delček je poneh, pohabene spolnih organov, potem drugi deli so naprimer spolno nasilje nad ženskami in potem imamo tudi druge delčke in samo vsi delčki skupaj pokažejo celotno podobo. To je zelo, zelo kratek uvod, ker ne želim govoriti prav veliko, imamo omejen čas, tako da bomo sedaj kar začeli. Naj vas spomnim, seveda, še da imamo tolmačenje vse uradne jezike Evropske unije. Morate pa samo najti pravi kanal. Tukaj vidite številke, potem pa tudi seveda jezik. predsednik parlamenta, žal ne more biti z nami, gospod Martin Schulz, se opravičuje za to, da pa meni, da je to vprašanje tako pomembno, da bo vseeno prispeval. Sedaj bomo videli njegovo video sporočilo, potem pa bomo pokazali še krajši video za vod to temo. Najprej boste torej imeli govor Martina Šulca prek videa. Prosim. Dear colleagues from national parliaments and of the European Parliament, dear guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure. Spoštovani gosti Evropskega parlamenta, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v Evropskem parlamentu. Na sestanku preprečevanja nasilja nad ženskami, kot vsako leto ob dnevu žena, je dobro okrepiti naše sodelovanje. Obžalujem, da nasilje nad ženskami, tudi nasilje doma, ostaja predvsej nazoče, globalno gledano pa tudi v Evropski uniji. Ne pozna geografskih kulturnih meja. To je grozovito, nespremljivo in to je izziv za družbo kot celoto. Ogledati si moramo izkušnje v državah članicah, kako bi to preprečevali, kateri pristopi najbolje delujejo in zakaj. Da bi pripravili dobre politike, pa potrebujemo tudi dobre podatke, ki bodo primerljivi med 28 državami članicami, kot so podatki Agencije za temeljne pravice. V Evropskem parlamentu smo že sprejeli zakonodajo o pravicah žensk in priporni nalog. To so temelj, vendar pa potrebno je storiti še več. Zato sedaj izkoriščamo našo možnost, da spodbujemo zakonodajo, da zahtevamo ukrepe na evropski ravni. Združimo naše prizadevanja, mednarodni organi, evropske institucije in civilna družba, da spoštujemo pravice vseh žensk in njihovo integriteto. Gospod in gospodje, opravičujem se, da ne morem biti z vami osebno, želim pa vam zelo produktivno popovdne. Thank you very much for that. Eh, Hvala lepa za to. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednji krajši video, ki nas bo vedel to temo. Prosim. much and that is what it's all about. Tako. Najti je potrebna sredstva za boj proti temu nasilju, seveda je to temeljna svoboščina. Preden uvedem prvo omize, govornike, bi rad podal nekaj administrativnih pripomp. Dolgočasnih žal vendar pa potrebnih, če želimo dobro sodelovati poslanci imajo obrazec na mizah za to, da se javijo k besedi, ostali pa lahko dobijo to od dvoranskega osebja. Razprava bo razdeljena v dva dela. Prvi del se bo osredotočil na izkušnje in zakonodajo na nacionalni in regionalni ravni, drugi del pa se bo osredotočil na možnosti strateških ukrepov na evropski ravni lahko si izberete, pri katerem delu želite posredovati. Morate pa izpolniti ta obrazec. Seveda se je možno registrirati tudi pri obeh omizih, če to želite. Čas za govor. In sedaj dobro poslušajte, je omejen na tri minute. In to ne zato, ker sem zloben in želim prekinjati dobre misli. Omejen čas imamo zato, ker želimo, da bodo vsi dobili možnost spregovoriti. Lani sem bil tukaj, ko sem bil bolj zmeren. Tudi takrat smo imeli čas za govor odmeren. Pa sem si dejal, da ja, ne bom preveč omejeval bom bolj zmeren. In sem dal veliko ljudem priložnost, da spregovorijo tudi 5-6 minut. Rezultat pa je bil tak, da veliko ljudi potem ni moglo spregovoriti in so bili potem jezni name. Seveda, to razumem. Tako da bom res časom imel na 3 minute. In resno mislim 3 minute. Če bo želel, želel spregovoriti še kdo drug, ne poslanec nacionalnega ali evropskega parlamenta, boste dobili to možnost, če bo čas dovoljeval, vendar pa potem boste imeli samo minuto, ne tri, na razpolago. Upam, da razumete ta zlobna pravila, zato ker torej si želim, da bi spregovorilo čim večje število ljudi. Tako da bom potrkal po mikrofonu. Morda je bolje, da potrkam po mizi. Nekako vas bom že opomnil, da je vašega odmerjenega časa konec. Torej, držite se teh treh minut. Enako velja tudi za udeležence v mizu. Tudi vi imate odmerjen čas za govor in tudi vi morate spoštovati odmeren čas, zato da bodo ljudje imeli možnost zastavljati vprašanja. Tudi tukaj bom strok opozarjal vas bom, zapisal vam bom na papirju še minutka dve in potem bom rekel, morda morate končati in boste morali končati. Dobro, to je ta dolgočasen del. Preden pa začnemo s prvim omizjem, bi se rad zahvalil nacionalnim parlamentom za dragocene prispevke, zapisne prispevke, ki so bili predloženi odboru FEM. Zelo smo veseli, zato hvala lepa. Sedaj pa začenjamo s prvim omizjem izkušnje in zakonodaje na nacionalni in regionalni ravni. In najprej bi besedo Blanka Hernandez Oliver, delegatka španske vlade za nasilje, ki temelji na spolih. Prosim. Deset minut. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav nacionalnim parlamentom in vsem poslancem. Lep pozdrav tudi španskim poslancem. Hvala lepa, da ste me povabili, da v imenu Španije in v imenu Hiše demokracije predstavim izkušnje, ki jih imamo v Španiji na področju boja proti nasilju nad ženskami. Postavili smo vse ustrezne temelje za to, da bi odpravili nasilje nad ženskami, kot ga opredeljuje tudi mednarodno pravo. Ženske so pogosto žrtve diskriminacije, podrejene so moškim, pogosto so žrtve nasilja. Španske izkušnje temeljijo pravzaprav na eni sami besedi - zrelost. Zrelost, kaj to pomeni v Španiji? Tu je nekaj daleč od tega, da bi bil nekdo preveč zmagoslaven. Mi smo že sprožili pomembne politike, ki že prinašajo rezultate. Po drugi strani pa priznavamo tudi to, da nekaterih izzivov še vedno nismo uspeli razrešiti. Še vedno ostajajo cilji, ki jih nismo dosegli. Tako da smo v naši državi sprejeli veliko politik, ki bomo izvajali dolgoročno. Vemo, na katerih področjih vse bo treba delati. Najprej bi vam rada predstavila delovanje v Španiji. V 80-ih letih smo spremenili kazenski zakonik, v 90-ih letih je prišlo do res neljubega dogodka, ki je javnost močno pretresel. Ženska je na televiziji prijavila, da trpi zaradi nasilja strani soproga. Nekaj dni kasneje jo je soprog na ulici ubil. Kmalo zatem so se oglasile tudi druge žrtve, pripravljati smo začele tudi ustrezne načrte za boj proti nasilju nad ženskami. In očitno je bilo, da tega novega valu boja proti nasilju ne bo več možno zadržati. V naši državi smo se res lotili tega problema pri samih koreninah. Že danes dopoledne smo povdarili tudi to, da je v Španiji politika za odpravo nasilja nad ženskami samo zaradi tega, ker so ženske, postaja državna politika. Tu gre sedaj res za državno vprašanje. Sprejemajo se zakoni in sicer soglasno, v parlamentu soglasno sprejemamo resolucije, zadnji vladni akcijski načrt je bil prav tako deležen soglasja v sektorju tudi združenja, ki se zauzemajo za ženske in posamezne organizacije. Se strinjajo, da bi morali v javnih politikah posodobiti vse ukrepe, ki smo jih izvajali v zadnjem obdobju. Dosegli smo že prvi uspeh, namreč vzpostavili smo to vprašanje kot državno vprašanje, to je vprašanje, ki ga obravnavamo tudi v okviru javnih politik. Sama bi vam rada predstavila nekaj publikacij. Španija mesečno ali pa letno izdaja te publikacije, nanašajo se na nasilje nad ženskami. To nasilje ženske trpijo samo zaradi tega, ker so ženske. V Španiji podatkov ne zamovčimo, niti jih ne prikrivamo. Čeprav je res, da ti podatki niso negativni. Podatke uporabljamo zaradi treh stvari. Kot prvo, želimo najprej preveriti, kako obsežen je ta problem. Kot je rekel prej predsednik, na podlagi teh podatkov tudi usmerjamo javne politike. Predvsem pa želimo voditi tudi kampanje osveščanja. Tisti, ki morda ne verjame ali ne želi verjeti, da se nasilje dogaja, mora samo preveriti številke iz teh publikacij. In zakaj še uporabljamo te podatke? Od 80-ih let dalje Španija oblikuje zelo trden, širok pravni okvir za boj proti nasilju nad ženskami. V okviru javnih politik nudimo tudi ustrezno pomoč in preventivo. V 80-ih letih smo spremenili kazenskih zakonik, leta 2000 je potem vlada pripravila dva zakonodajna besedila, leta 2003 smo sprejeli zakon, ki dopušča, da ženska ostane doma, sodišče lahko odloči, da mora nasilnež v 48 urah zapustiti gospodinstvo. Za 48 ur lahko sodišče tudi sprejme ustrezne zaščitne ukrepe. Poleg tega smo sprejeli zakon v španskem parlamentu, Gre za zakon, ki nudi zaščito vsem tistim, ki so žrtve nasilja zaradi zakoncev. Poleg tega smo vzpostavili posebno tožilstvo, ki se ukvarja s tem vprašanjem, enako velja za sodišča. Že danes dopovdne smo povedali, da bi morali na področju izobraževanja, zdravstva in medijev več storiti na te, v tem v zvezi. Leta 2013 smo tudi začeli ponujati brezplačno pravno pomoč in tudi finančno pomoč vsaki ženski, ki prijavi nasilje ali zlorabo. V kazenskem zakoniku bomo prilagodili besedilo vsem tem novim zakonodajnim aktom. Poleg tega želimo uporabiti tudi vse nove tehnologije, ki nam omogočajo boj proti nasilju nad ženskami. Rada bi spostavila tudi to, da imamo na voljo telefonsko številko nič 16. Več kot 400 tisoč oseb pokliče na to brezplačno telefonsko številko, ki je na voljo 24 ur na dan. Poleg tega žrtve spremljamo, če potrebujejo spremstvo in zaščito. Pomagamo jim pri ponovnem vključevanju na trg dela. Poleg tega ponujamo ženskam in otrokom tudi ustrezno namestitev v varnih hišah. Ponujamo jim tudi finančna sredstva. V zadnjem akcijskem načrtu je omenjena tudi strategija za odpravo nasilja nad ženskami. Piše, da ženskam namenjamo 150 milijonov evrov letno v ta namen. V Španiji je tudi ogromno akterjev, ki sodelujajo pri boju proti nasilju nad ženskami. Avtonomne pokrajine sicer so pristojne za to vprašanje, na voljo pa imamo tudi konkreten organ, ki zastopa vlado na področju boja proti nasilju nad ženskami. Na voljo imamo tudi komisije za enakopravnost, ki delujejo znotraj parlamenta, na voljo imamo tudi nacionalni opazovalni center, v katerem sodelujejo centri za ženske pa tudi lokalni organi, vsi tisti, ki se ukvarjajo s socialno politiko, tudi pravosodni organi sodelujejo pri tem delu. Še ena zadeva se nam zdi zelo pomembna v Španiji. Družba je vse bolj osveščena o tem vprašanju. Družba se zaveda, da niso zgolj ženske žrtve nasilja. Dejstvo je tudi, da ženske na oblasti ne morejo kar tako prekiniti nasilja nad ženskami, ki ga te trpijo samo zato, ker so ženske. V Španiji zato želimo tudi preostale akterje v družbi vključiti v ta boj, torej sindikate, podjetja, lekarne, vsa združenja in tako naprej in tako dalje. Tu lahko vidite tudi par znanih figur z področja kulture in športa, ki sodelujejo v tej kampanji, ki smo začeli v zadnjem obdobju izvajati. Ta kampanja je uspešna, kajti v njej sodelujejo ženske, ki so bile žrtve nasilja. Te ženske nam pravzaprav pošiljajo sporočilo, da kljub temu, da so utrpele nasilje, še vedno obstaja uh, upanje v boljšo prihodnost. 70 odstotkov ženski so trpele zaradi nasilja, je kasneje v življenju še uspelo se postaviti na noge. V svetu je možno spostaviti družbo, v kateri ne bo nasilja nad ženskami. Potrebujemo ustrezne mreže, usklajevanje, posvetiti se moramo najbolj ranljivim skupinam, priznati moramo tudi različne oblike nasilja nad ženskami predvsem pa bi morali čisto vse osebe, ki se poklicno ukvarjajo s tem vprašanjem, moramo ustrezno usposobiti, da bodo lahko dejansko ugotovile, kdaj je prišlo do nasilja nad ženskami. Hvala lepa še enkrat, da ste me danes povabili. Za zaključek bi rada posredovala samo sporočilo, da se je možno rešiti iz tega začaranega kroga nasilja nad ženskami. Želimo si, da bi vzpostavili družbo, v kateri ne bo prostora za nasilje nad ženskami. Hvala. Hvala lepa za to, da ste prišli k nam in z nami delili vaše bogate izkušnje v Španiji. Hvala lepa. Tako, sedaj pa naslednja. To je gospa Marija Ines Gomez Rodriguez Fontinja, sociologinja in direktorica Oninja z Portugalske. Maksimalno 10 minut imate, prosim. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente feliz. Hvala lepa, gospe in gospodje. Zelo sem vesela, da sem tukaj danes. Tudi naša španska kolegica, prijateljica, je povedala že kar precej o boju proti nasilju nad ženskami. Tudi sama bi se sedaj rada lotila te teme. Kako lahko spostavimo družbo, kjer ne bo nasilja nad ženskami. Poročala vam bom o svojih izkušnjah zadnjih 40 let. Resnično sem se pogovarjala z veliko ženskami, mlajšimi, starejšimi, prostitutkami. In te ženske so se mi zaupale. Povedali so mi, so mi več o svojem življenju, o svojih sanjah, o svojih strahovih. Na kratko, odprle so mi njihova življenja institucijo, in jo vodim že 30 let. Ta institut je bil ustanovljen leta 75, da bi se soočili s težkimi posledicami revolucije leta 70. To je revolucija vrtnic. Zgodovinsko poznamo to pod tem imenom. in družba je v tem času izgubila zaupanje vase. Zelo veliko je bilo deklet, ki so bila zlorabljena in potrebno je bilo za njih najti alternativo, da bi išle iz tega začaranega kroga. Resnično smo imeli neverjetne zgodbe. Imeli smo različne oblike nasilja, zlorabe strani staršev, krušnih staršev, bilo je veliko revščine. To so fenomeni, ki so prizadevali mladostnike, mlajše ženske in potem seveda tudi vse tipe nasilja smo poznali. Prihajalo je do veliko psiholoških moten. Ti otroci so utrpeli tudi precej psihološko. Ta dekleta so izgubila upanje. Spet smo poskušali jim to upanje povrniti. Poskušali smo nekako obvladovati te težave. Tudi tema prostitucija spada v ta okvir. Dekleta so včasih tudi zelo dolgo ostala v našem inštitutu in veliko krat smo slišali, ko so dekleta pripovedovala, da spohne živijo več, samo skušajo preživeti. Veliko deklet se je počutilo krivo, pa je bilo to po nepotrebnem. Potrebovali so torej zaščito. Potrebno jim je bilo pomagati. Nekatere so resnično bile na robu obupa. Upanja ni bilo več. In morda takrat pred 30 leti tudi še ni bilo takšnih možnosti, kot jih imamo danes. Veliko deklet, tudi mladoletnih deklet, je moralo trdo delati. Imeli pa smo tudi primere žensk, ki so za denar počele razno razne stvari. Te ženske se pogosto sploh niso več počutile človeško. To je bil pravzaprav trg. Trg, kjer je vladalo popraševanje in kjer smo imeli ponudbo. Ženska, ki se je morala prodajati, da se je sploh lahko kaj kupila za jest, potem pa je še en element, ki igra pomembno vlogo v tem kontekstu, namreč tisti, ki ženske izkorišča. Zvodnik. Moram reči, da je bila cena za vse to resnično visoka in ženske so se potem čutile odgovorne za to, kar se jim je zgodilo. Počutile so se kot stvari, kot predmeti, ne kot osebe, kot ljudje. Predmeti, ki pač nekako obstajajo. Potem sem izvedela tudi, da so te ženske prihajale iz vseh socialnih slojev. Torej, povsod smo lahko našli primere nasilja. stranke so tudi bile navzoče iz vseh družbenih slojev. In če sem, na primer, prišla v luksuzni bar, sem lahko ugotovila, da je bilo navzočo zelo veliko žensk. Z veliko ženskami sem se pogovarjala in spet sem slišala življenjske zgodbe. Veliko se jih je prostituirale, zato ker so pač premalo zaslužile. Kot sem že dejala, gre za vprašanje ponudbe in popraševanja. Prav tako sem izvedela, da se prostitucija odvija lahko posod, kjerkoli, kadarkoli to je zelo globoko zakorenjeno v naši družbi. Tudi določen element fatalizma je v tem. Prostitucija je postala zelo dominanten faktor. Prav tako je potrebno povedati, da je veliko krat bil posredi denar. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je seksualnost evolutivna energija, da pa zato potrebujemo tudi določeno čustveno noto, šele takrat se lahko ustrezno izvaja in je pomembna, ker vpliva na naša čustva, na naše obnašanje, odgovorna je za ukrepe, kako se obnašamo in to je seveda govorno tudi za naše fizično in duševno počutje. Lahko pa seveda spolnost izvajamo tudi na tak način, da je vse skupaj pozitivno, pri prostitutkah pa je seveda spolnost prisotna na zelo nizki ravni. Vse to manjka, kar sem naštevala. Če se spolne sluge ponujajo kot ponudba, potem je to oblika nasilja. Telo gre v sobo, se leže na postelju, duše pa ni. In potem prihaja pogosto do občutkov sramu. To smo veliko krat ugotavljali. Nekaj pa se je vendarle spremenilo v zadnjih letih, to lahko trdimo. Ampak še vedno imamo mladoletne deklice, ki jih izkoriščajo. Še vedno slišimo ljudi, ki zahtevajo legalizacijo prostitucije. in te razmere se slabšajo tudi zaradi izredno visoke brezposobnosti med mladimi. Revščina je pomemben faktor. Veliko ljudi živi v moji državi, ki zasluži premalo in ne morejo preživeti. In zato prihaja do prostitucije. Ta se je dramatično povečala v zadnjem času. Vidim pa tudi, da Evropo dominirajo velike finančne skupine. Deklete, ki so nebogljena, potrebujejo zaščito. Končujem. Lahko vam povem sledeče. Skupina žena me je prosila, da vam povem sledeče. naše telo ni naše. Naše telo je last zvodnika. Naša telesa so last tistih, ki nas kupujejo. Vedno smo na uslugo strankam. Hvala lepa za vašo pozornost. So for, uh, giving... Hvala lepa za ta zelo emocionalni govor za vzpostavitev povezave med nasiljem in prostitucijo. Ko ste brali to, kar ste brali, je bilo včasih skoraj tako, kot bi poslušali poezijo. Hvala lepa. Tako, sedaj pa še zadnja udeleženka v prvem omizju, to je gospa Doris Lomoro iz italijanskega senata, članica ustavnega odbora, odbora za ustavne zadeve. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila predsedniku odbora za pravice žensk in enakopravnost med spoloma v Evropskem parlamentu, kolegu Gustafsonu in tudi vsem kolegom poslancem, da so posvetili to medparlamentarno srečanje temi preprečevanja nasilja nad ženskami in boju proti nasilju nad ženskami. Pozdravljam tudi vse poslance iz nacionalnih parlamentov, s katerimi sem danes dopoledne sodelovala na konferenci v Bruslju. 25. novembra smo obeležili Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Ampak ravno v tistem obdobju so v Italiji mediji izpostavili, kako razširjen je ta grozljiv pojav v primerjavi z preteklostjo. Ne govorim zgolj na, o nasilju nad ženskami, ampak o umorih žensk. V Italiji je bilo leta 2012 ubitih 124 žensk, leta 2014 130. Sicer v naši državi ni zakona, ki bi od nas zahteval, da uradno zbiramo statistične podatke. Vseeno pa medvladne organizacije imajo na voljo nekaj informacij s tem v zvezi. Italija, tako kot preostala Evropa, trenutno doživlja gospodarsko in finančno krizo, zaradi česar so osebe, družine ogrožene, še posebej je ogrožena tudi ženska znotraj družine in znotraj družbe nasploh. 6 milijonov 743 tisoč žensk v starosti od 16 do 70 let so že bile žrtve fizičnega nasilja ali nadlegovanja v času svojega življenja. Se pravi, ena od treh žensk med 16 in 70 letom, tako kažejo podatki iz leta 2007. Približno milijon žensk je bilo posiljenih oziroma so bile žrtve poskusa nasilja. To je 4,8 odstotkov vseh žensk. 24,7 odstotkov žensk je bilo žrtev nasilja, ne strani partnerja, ampak strani drugega moškega. 2 milijona 77 tisoč žensk je bilo žrtve nasilja in pa nadlegovanja. Ja. E Problem pa je tudi v tem, da žrtve nasilja nasilja pogosto ne prijavijo. V zadnjih letih je šele nacionalni zakonodajalec storil te prve konkretne korake v boju proti nasilju nad ženskami. Spodbuja kulturno revolucijo na tem področju. V italijanski družbi se sedaj že bolj zavedamo tega problema. V kazenskem zakoniku je šele leta 1981 bil omenjen tudi zločin zaradi časti. Leta 1996 smo sprejeli cel ni zakonodajnih aktov, tudi zakon številka 66, standardni za boj proti spolnemu nasilju, ki opredeljuje nasilje nad ženskami kot kaznivo dejanje. Enako velja za zakon številka 154 iz leta 2001. Zakon številka 38 je bil izglasovan leta 2009. Ta zakon govori o kaznivem dejanju nadlegovanja, zato ker je tudi to vrstno dejanje pravzaprav takšno, da osebi oduzema moralno svobodo. V zadnjem obdobju smo bili priča tudi večjim procesom na tem področju. Evropsko in mednarodno delovanje je zelo pomembno tudi za nacionalne parlamente. Odbor CEDAV je 25. junija 2012 pripravil tudi poročilo o Italiji. In ta odbor je ugotovil, da so številke za Italijo res alarmantne tudi Evropski inštitut za enakopravnost med spoloma je potrdil te podatke o Italiji. Celo Evropski svet je to omenil v svojih sklepih 6. decembra 2012. To poročilo kaže na to, da so ženske povsod v državi žrtve nasilja za štirimi stenami. Čeprav imamo na voljo ustrezne institucije in nevladne organizacije, ki se borijo za pravice do žensk. Dejstvo pa je, da se kljub vsemu temu ni stanje izboljšalo, ni se izboljšalo življensko stanje posameznih žensk, niti se ni zmanjšalo število žensk, ki so bile ubite. Ogromno je bilo ubitih tudi mladoletnih deklic. Zato je italijanski zakonodajalec še toliko bolj odločno nastopil v boju proti nasilju. Italija je junija 2013 ratificirala konvencijo sveta Evrope o boju proti nasilju nad ženskami in proti nasilju za štirimi stenami. Ta konvencija je bila pripravljena v Istanbul 11. maja 2011. Italija jo je podpisala 27. septembra 2012 kot peta država, ki je ratificirala to konvenc konvencijo. Za našo državo ratifikacija te konvencije pomeni velik korak naprej, zato ker smo se s tem odločno zauzeli, da bomo sprejeli konkretne ukrepe za boj proti temu pojavu, ki je, kot sem že prej povedala, dosegel alarmantne razsežnosti. Leta 2014 je Italija pripravila zakon številka 119, ki omenja tudi nujne ukrepe na področju nudenja varnosti in boja proti nasilju nad ženskami. Bistvo tega zakonodajnega akta je, da nam omogoča, da sprejmemo ustrezne zaščitne ukrepe v primeru nasilja nad ženskami tudi odbor za ustavne zadeve v senatu se s tem ukvarjal in sama sem bila poročevalka na tej tematiki. Sprejeli smo številne zakonodajne akte za boj proti nasilju za štirimi stenami, za boj proti nadlegovanju in za zaščito žrtev. Žal pa vsi ukrepi do sedaj niso dovolj. Številne določbe ki smo jih sprejeli, izhajajo pravzaprav iz konvencije iz Istanbula. Leta 2013 smo potem začeli izvajati ta zakon. Velik del zakona je namenjen preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami. Naprimer, zakon tudi dopušča, da žrtva iz drugih držav ponudimo oziroma izdamo dovoljenje za prebivanje zaradi humanitarnih razlogov. Predvideva pa tudi konkretne ukrepe za okrepitev mreže služb za boj proti nasilju. Skladno s členom 46 konvencije iz Istanbula, ta zakonodajni akt, ki sem ga prej omenila, omenja tudi obteževalne okoliščine. Naprimer, splošna obteževalna okoliščina za vse akte, ki sicer niso opredeljeni kot kaznjivi. Poleg tega zakon dopušča tudi boj proti zlorabam znotraj družine. Predvidevamo tudi številne druge pravne ukrepe, ki pa jih bom sedaj izpustila, zato ker bi rada prešla na sklepe in končala v dodeljenem času. No, naj povem, da italijanski senat podpira številne resolucije Evropskega parlamenta na temo boja proti nasilju nad ženskami, še posebej se strinjamo z resolucijo, ki ste jo vi sprejeli in s priporočili Evropske komisije za boj proti nasilju nad ženskami. Hvala lepa tudi poročevalki, za katero vem, da je danes v dvorani. Italijanski parlament stalno sodeluje pri mnogih medparlamentarnih pobudah. S tem tudi jasno kažemo, da smo prepričani v to, da je sodelovanje med parlamenti tisto, ki lahko uh, prispeva še večji napredek na tem področju. Upam, da bodo nacionalni parlamenti skupaj z Evropskim parlamentom dosegli več na tem področju in da bodo lahko storili velik korak naprej tudi v boju proti nasilju nad ženskami. Na koncu pa bi rada povedala še nekaj, kar sama doživljam. Namreč nedavno smo bili priča tudi o boju mladoletnice in njen oče se pritožuje predvsem na tem, da v samem procesu niso zajamčene pravice vsem, da predvsem preveč ščitimo storilca in premalo zaščite žrtvi in družinskim članom žrtev. Mislim, da bi lahko na podlagi tega zadnjega dogodka še nekoliko bolj razmisli o tem, kako delovati preventivno in kako preprečiti pojav nasilja nad ženskami v družbi. Zato smo tudi storili nekaj korakov naprej v tej smeri na zakonodajnem področju, predvsem pa moramo veliko storiti tudi na socialnem področju in predvsem pri osveščanju državljanov. Hvala lepa. Thank you so much for, uh, for making yourself. Hvala lepa da ste nam na razpolago, da ste povedali več o italijanskih razmerah. Zelo sem zadovoljen, da je Italija bila ena prvih držav, ki je ratificirala Istanbulsko konvencijo. To je zelo pomembna konvencija in želim si, da bi vse države v EU ratificirale in podpisale to konvencijo. Tako, sedaj pa prehajamo na pripombe, vprašanja iz dvorane. Da omenim, da tudi, če boste imeli na razpolago samo tri minute, ne poskušajte preveč natrpati v te tri minute, ker boste potem pregovorili prehitro in tolmači ne bodo mogli vsega skupaj dobro pretolmačiti. Poskušajte torej te tri minute izkoristiti v normalnem tempu, sicer bodo tolmači imeli velikanske težave, da vas razumejo. Eh, Tri imena bom naštel, tako da se boste lahko pripravili. Najprej Leila Hercegovac iz Slovenije, potem gospod Leirider iz nemškega Bundestaga in potem še poslanka Evropskega parlamenta Gurmaj. To so prvi trije. Prosim, gospa Hercegovac, tri minute. Spoštovani, nasilje nad ženskami je bilo, je zdaj in bo verjetno tudi v prihodnosti zato nasilje nad ženskami v republiki sloveniji ni več samo problem zasebne sfere temveč širše družbene razsežnosti s prepoznavanjem potrebe po sistemski ureditvi preprečevanja nasilja slovenija ima dobro normativno podlago in sicer zakon o preprečevanju nasilja v družini resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini do dva tisoč štirinajst in akcijske načrte v katerih so opredeljene konkretne naloge in dejavnosti za doseganje ciljev in izvajanje posameznih ukrepov. pravilnik o, pravi, o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini. Delovanje centrov za socialno delo multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno izobraževalne zavode in ostale akte v akcijskem načrtu dva tisoč dvanajst dva tisoč trinajst so opredeljene strategije za doseganje čim večje učinkovitosti s ključnim ciljem zmanjševanja nasilja v družini in učinkovito osveščanje prebivalstva o nesprejemljivosti katerekoli oblike nasilja v družini in širši družbi nasploh komisija državnega zbora republike slovenije za peticije človekove pravice ter enake možnosti se redno seznanja z izvajanjem akcijskih načrtov za preprečevanje nasilja v družini in spremlja pa tudi medresorsko delovanje skupine za boj proti trgovini z ljudmi. v lanskem letu je slovenija v okviru mednarodnih forumov sodelovala pri veliko pobudah in razpravah za odpravo nasilja nad ženskami. tako je marca dva tisoč trinajst komisija združenih narodov za status status žensk sprejela dogovorjene zaključke o preprečevanju nasilja in odpravi vseh oblik nasilja nad ženskami deklicami ki so bili prvi v zadnjem obdobju delovanja komisije glede te problematike. čeprav je bilo do sedaj na mednarodni ravni sprejetih veliko ukrepov pa na tej ravni ni dokumenta o odpravi nasilja nad ženskami ki bi bil zavezujoč za države z vseh delov sveta zavezujoči dokumenti obstajajo le na regionalni ravni med nje sodi konvencija sveta evrope o zaščiti preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ki pa slovenija žal še ni ratificirala drži rek da nikoli ni tako dobro da ne bi bilo lahko bolje lahko bi bilo sodelovanje različnih deležnikov na področju preprečevanja nasilja nad ženskami boljše učinkovitejše lahko bi imeli več zagotovljenih sredstev za izvajanje programov predvsem pa bi morali v sloveniji čim prej ratificirati konvencijo sveta evrope eh, o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. zato se zavezujem da bom kot poslanka storila vse da bo slovenija konvencijo ratificirala v čim krajšem roku prepričana sem da nam lahko skupaj uh, uh, sodelovanjem uspe doseči hvale vrežen cilj nič, nične tolerance do nasilja nad ženskami. Hvala. Thank you so much for that. And now the floor goes... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lej Rider. Tri minute. Da. Spoštovani predsednik odbora za enakost med spoloma, kot kolega iz Nemškega Bundestaga, predsedujoči za mladino ženske starejše občane. Se vam zahvaljujem za ta sestanek na temo nasilja nad ženskami. Tudi, kar se časovnega razporeda tiče, je to odlično. 6. marca smo, točno pred enim letom smo v Nemčiji vzpostavili telefonsko linijo za pomoč In tako ponujamo možnost, da vsak dan v letu, kadarkoli, ženske, ki so žrtve nasilja, lahko zavrtijo to brezplačno številko in potem imajo možnost dobiti pomoč. Potreba izhaja iz tega, da je nacionalna študija pokazala, da je približno 40 odstotkov, nekaj druge študije govori o 35 odstotkih žensk, ki so žrtve nasilja, tudi doma in so torej enkrat to doživele. 58 odstotkov žensk pa je že bilo vsaj enkrat tudi spolno nadlegovanih. Pri ženskah s kakšno invalidnostjo je ta številka še veliko višja. 37 odstotkov žensk v Nemčiji ne poznajo dovolj ponud, ki jih imamo v Nemčiji, zato smo razmišljali, da bi spostavili to telefonsko linijo, ponudili pomoč, tako bi naj dosegli vse ženske, ki zaenkrat še niso našle poti do ustanov pomoči. Naj bi dosegli ženske, ki so šele na začetku odnosa, ki temelji na nasilju. Tukaj si lahko gledate naš plakat, ženska je pri ginekologini, je že zaprosila za pomoč. Kaj pa prej? Je koga poklicala? Je poklicala na pomoč, če jo je mož, partner, kdo doma zlorabljal. Zato smo torej želeli to brezplačno linijo, brez ovir. Lahko se anonimno ženske javijo in v skupaj 15 jezikih potem strokovnjaki svetujejo takim ženskam. Imamo zelo velik nabor strokovnjakov, ki pomagajo in potem se lahko seveda na to brezplačno linijo obrnejo tudi sorodniki, sosedi, kdorkoli že. Zelo veliko strokovnjakov imamo, ki so na razpolago za vse tipe nasilja za nasvete. Nasilje doma, potem spolni napadi na delovnem mestu, na javnem prostoru, prisilne poroke, zasledovanje, trgovanje z ljudmi, prostitucija, kolegica iz Portugalske je opozorila na to, ali pohabljanje organov. Še prav posebno je to pri ženskah s priseljenjškim zaledem ali ženskam, ki imajo kakšno invalidnost. Gotovili smo, da je to zelo pomembno, da ta linija je zelo odprta in potem lahko vidite to številko tudi tukaj. Potrebujemo takšno hotline. Upam, da smo na pravi poti, da bomo ženske lahko pravčasno pomagali. Hvala za potepljenje. <laughs> Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek obima. Sedaj pa dobi priložnost spregovoriti evropska poslanka. In tudi za vas velja samo tri minute. In bom zelo strok. Čas vidite tudi na ekranu, lahko vidite, koliko časa ste že porabili. Prosim, spremljajte to. Gospa Gurmaj, tri minute. Hvala lepa. Hvala lepa za to vlado v Italiji, ki je zelo spolno, ki je uravnotežena po spolih. pozdravljam ta sestanek danes. Govorimo o nasilju nad ženskami. Čeprav veliko okrepom in dvigovanje zavesti so številke osupljive. Nedavna študija Evropske agencije za temeljne pravice pravi, da je tretjina žensk že bila žrtev psihičnega ali spolnega nasilja in to še bolj potrjuje razpon tega nasilja. Veliko številk bo omenjenih danes, tako da bom spomnila samo na eno zelo nazorno. Vsak dan sedem žensk v Evropi umre zaradi nasilja doma. Zato se osredotočamo na nasilje nad ženskami. In to še prav posebno ob dnevo žena in teden po sprejetju poročila gospe Parvanove, to je zelo aktualno. Podpiram predlog, ki je vključen v poročilo Parvanove, da moramo izpolniti zahteve, ki jih izrekamo že leta. Potrebujemo vseobsegajoč pristop za nasilje nad ženskami. Ni dovolj, da samo kaznujemo in preganjamo Eh, storilce, prav tako moramo to preprečevati z izobraževanjem, dvigovanjem zaveste in specifičnimi programi, tudi programi, ki so namenjeni mladim in otokom. Prav tako nujno potrebujemo vseobsegajočo strategijo na evropski ravni za nasilje nad ženskami, tudi tako, da bomo imeli evropsko zakonodajo. Potrebujemo instrumente na področju kazenskega prava za nasilje nad ženskami. To zahteva Evropski parlament že dolgo. Kar nekajkrat v resolucijah smo to zahtevali. Potrebujemo harmonizirane opredelitve za nasilje nad ženskimi v zakonodaji držav članic. Prav tako pa potrebujemo tudi skupne standarde, kar se tiče če zmejnega policijskega pregona. To je zelo pomembno za zaščito žrtev. Potrebno je seveda zagotoviti pravo sodelovanje na evropski ravni. Da bomo učinkoviti, potrebujemo tudi aktualne podatke. In zato sem zelo zadovoljna, da je Agencija za temne policije pripravila to študijo to je ključen del našega dela, sodelovati moramo tudi z, civil, z nevladnimi organizacijami. To mora biti učinkovito uporabljeno. In sicer to so zakoniti, zakonski in drugi vidiki tega vprašanja. Potem pa moramo dvigovati zavestni tudi spremljati to na področju izobraževanja. Nasilje nad ženskami je eno najbolj zakoreninjenih oblik nasilja. In zato potrebujemo posebne programe za šolanje, za usposabljanje, da se lotimo korentnin teh težav. Zato bi želeli Evropsko leto za boj proti nasilju nad ženskami, zato da bi to vprašanje vrnili spet na evropski politični dnevni red in da ne bomo govorili o tem samo ob dnevu žena. Evropska unija bi končno pokazala, da je nasilje nad ženskami nekaj, kar je resno vprašanje in česa ne bomo več tolerirali. Digovati pa moramo tudi zavest, kar se nasilja nad ženskami tiče, sporedno pa morajo evropske institucije tudi ukrepati. Potrebno je imeti vtepljive rezultate. In tudi lani smo imeli zelo dobro kampanjo. S pravo komunikacijo lahko mobiliziramo državljane. Naj nam uspe. Hvala lepa. E. Hvala lepa, gospa Gurmaj. Sedaj pa gospa Klas, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Hvala za to temo. Številke in primeri, ki smo jih slišali, so res grozljivi to nas zaboli v dušo in uh, tudi film, ki smo ga videli, je nekaj, kar bomo prav gotovo dolgo obdržali v spominu. Vsi tukaj omenjajo, kaj smo že slišali oziroma kaj smo že naredili. Držati se moramo konvenciji, boriti se moramo proti nasilju in tako naprej. Dobro, to je vse lepo in prav, ampak zanima me, ali ukrepamo dovolj zgodaj Vprašanje je, kako bomo definirali nasilje, ali lahko dejansko nasilje prepoznamo pravočasno nasilje nad ženskami, ali lahko pravočasno ugotovimo, da bo do tega prišlo, naprimer, gre za modrice, za vidne poškodbe telesa, potem se sedaj uh, opredeljuje nasilje. Gospod in gospodje, mislim, da to ni dovolj. Prej moramo ukrepati prej, si moramo prizadevati za iskanje rešitev. Mislim, da bi morali vključiti tudi duševno nasilje, kajti nasilje nad ženskami vpliva na samozavest, ampak ne samo žensk, tudi moških. Zato moramo, naprimer, ukrepati v šolah, obvezno bi bilo tako. V Evropskem parlamentu govorimo o spolni vzgoji. Ne, ne govorimo o tem. Mislim, da bi v šoli morali več govoriti o vrednotah medosebnega komuniciranja. Govoriti bi morali o tem, da bi morali biti pozorni do žensk. Da bi vsi bili nekoliko bolj občutljivi drug do drugega. Družine dan danes živijo drugače, zato moramo tudi mi prilagoditi svoj pristop. Kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov polagam na srce, da se vprašajo, kako bi nam to lahko uspelo, kako bomo poskrbeli, da bomo že od začetka mladim zagotovili dovolj samozavesti, dovolj eh, ustreznega pristopa za to, da ne bodo nasilni proti ženskam. To je delo, ki nas čaka in mislim, da bi to morali storiti vsi. Hvala. Eh, Hvala lepa. Še trije so na vrsti. Gospa Öktem iz Turčije. Gospa Pais iz Portugalske. In gospa Filipovič iz Črnagora. Izvolite. Hvala lepa, prihajam iz Turčije, moja država je država kandidatka, prihajam iz stranke AK. Moja stranka si prizadeva preprečiti nasilje nad ženskami in zato je moja država podpisala Istanbulsko konvencijo leta 2011 maja v Istanbulu. 27 držav jo je podpisalo februarja 2013 nažalost, so do sedaj samo tri države ratificirale Istanbulsko konvencijo. Takšno je bilo stanje februarja 2014. Poleg Turčije, Albanije in še ene države sem danes vedela, da bo tudi Malta ratificirala to konvencijo. Mi smo prva država, ki je ratificirala to konvencijo, zato smo tudi ponosni in nosimo veliko odgovornost. V turško zakonodajo smo vključili pomembe, pomembne elemente. Naprimer, zakon o zaščiti družine je um, začel veljati leta 2004. Prav tako smo leta 2004 začeli izvajati kampanjo Ustavite nasilje nad ženskami. 435 programov za izobraževanje na to temo smo izvedli med letoma 2009 in 2010. Na koncu leta 2010 so izobraževalni programi dosegli 60 tisoč ljudi in javnih uslužbencev. V skladu z Istanbulsko konvencijo smo uvedli pomembne spremembe zakonodaje v tem kontekstu smo zakonodajo ustrezno prilagodili. Gre za zaščito družin in preprečevanje nasilja nad ženskami v sodelovanju z vsemi strankami iz opozicije. Zakon je bil namenjen temu, da bi preprečili nasilje in da bi zaščitili posameznike pred nasiljem. Iskanje pravice v okviru te zakonodaje ne stane nič prav tako poskrbimo za socialno varnost, za to skrbi socialno eh, ministrstvo oziroma ministrstvo za družinske zadeve. Določbe zakona se izvajajo z tehničnimi metodami. Zagotavljamo tudi zatočišče spremenimo lahko naprimer bivališče žrtve in poskrbimo, da je žrtev začasno zaščitena. Zagotavljamo tudi podporo na področju psihološkega svetovanja in tako naprej. Poskrbimo tudi za vse potrebne dokumente. Poskušamo poskrbeti, da krivci ne bi ostali v stiku z žrtvami ali morebitnimi žrtvami. Hvala lepa, da ste nas povabili sem. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod pa iz, iz Portugalske. Tri minute. Hvala lepa. V imenu portugalskega parlamenta želim čestitati Evropskemu parlamentu za to pobudo, čestitati pa želim tudi agenciji. Pozdraviti želim vse prisotne. Nasilje nad ženskami je hud zločin. Na portugalskem se že od leta 1999 ukvarjamo s tem, borimo se na strateški ravni, borimo se proti nasilju nad ženskami, proti tihotapljanju otrok, proti pohabljanju ženskih spolnih organov in tako naprej. To počnemo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Od leta 2000 naprej je nasilje med štirimi stenami glavni predmet eh, našega ukrepanja na tem političnem področju poskusiti želimo doseči, da bi zaščitili žrtve in kaznovali krivce. Ukvarjamo vse vrste sodobnih eh, sredstev za to, da bi zaščitili žrtve in kaznovali krivce. Želimo poskrbeti, da bi ta zločin postal bolj prepoznaven v družbi. Ratificirali bi lahko Istanbulsko konvencijo to bi predstavljalo velik korak naprej. Izzivi za prihodnost, o tem moramo razmisliti. Zelo veliko smo že storili na področju zaščite žrtev, ampak več denarja moramo nameniti temu. Storiti moramo več. To mora biti na našem dnevnem redu. Izboljšati moramo izobraževanje in um, stopnjo osveščenosti na tem področju. To bitko moramo dobiti, ampak če jo želimo dobiti, moramo poskrbeti, da bodo državljani vedeli, zakaj gre. Ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na evropski ravni. Gospa Gormaj je dejala, da potrebujemo evropsko strategijo. Tako je, evropsko strategijo potrebujemo, ki bo okrepila naše nacionalne strategije naše nacionalne strategije bodo potem poskrbele, da bo to pomembna tema v času krize. Boj proti nasilju doma je zelo pomembna politična tema. Ženske, ki so žrtve nasilja, niso več dobre delavke, niso več eh, dobre matere, zato moramo poskrbeti da bodo ženske obravnavane tako, kot je treba, tako bomo bolj konkurenčni in to je sporočilo, ki ga želim posredovati Evropskemu parlamentu sedaj. Okrepiti moramo globalno strategijo za to, da se borimo proti nasilju nad ženskami. Hvala. Hvala lepa, gospa Filipovič iz Črne Gore. Izvolite. Hvala vam. Poštovani. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Moram reči, da mi je v veliko zadovoljstvo, da vas danes lahko pozdravim v imenu odbora za ženska vprašanja iz Črnogorskega parlamenta. Nasilje na ženskam je problem, s katerimi se soočajo vse države na svetu. Črna Gora je v zadnjem obdobju sprejela kar nekaj zakonodajnih aktov na tem področju. Augusta leta 2012 smo sprejeli zakon o nudenju zaščiti žrtvam nasilja v družini. Julija 2011. leta smo sprejeli tudi strategijo za boj proti nasilju v družini za obdobje od 2011 do 2015. 25. novembra 2011 smo podpisali protokol o ravnanju institucij v primeru družinskega nasilja. Tudi konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja in boju proti nasilju nad ženskami smo sprejeli 1. marca 2013. S tem je Črnagora postala ena od prvih držav, ki je ratificirala ta izjemno pomemben mednarodni dokument. Politični klub žensk za boj proti nasilju v družini je bil oblikovan decembra 2012. Namen tega kluba je, da se tudi ženske v politiki začnejo bolj aktivno ukvarjati s tem vprašanjem. Želimo si, da bi se nasilje nad ženskami in nasilje v družini čim bolj zmanjšalo. Znotraj tega kluba delujejo tudi poslanke iz Črnogorskega parlamenta, pa tudi članice vseh črnogorskih političnih strank. Zakon o zaščiti žensk pred nasiljem v družini opredeljuje tudi položaj žrtev v kazenskem postopku, opredeljujemo tudi pet ukrepov. Nujni postopek se uporabi v primeru, da je treba zaščititi žensko pred nasiljem, poleg tega ponujamo tudi psihosocialno, zdravstveno in drugo zaščito in pomoč. Organi pregona, tožilstvo, centr za socialno delo, zdravstvene ustanove in ostali akterji morajo ponuditi usklajeno zaščito vsem žrtvam nasilja v družini in ženskam, ki so žrtve nasilja. V Črni gori obstaja kar nekaj zatočišč za ženske in otroke, javne institucije in druge organizacije vodijo te varne hiše, kamor se lahko namesti ženske, ki so žrtve nasilja in otroka. Hvala lepa, gospe in gospode, za vašo pozornost. So Hvala lepa. Pravočasno ste končali, čestitam. Uh, I, uh, Še dva sta na seznamu govornikov. Vsi, ki ste se uvrstili na seznam govornikov v tem krogu, pa niste dobili besede, boste avtomatsko uvrščeni na seznam govornikov za drugi krog, kajti tudi našim govornikom moramo dati besedo, da odgovorijo na morebitne vprašanja. Če ne dobite besede sedaj, jo boste dobili v drugem krogu. Brez skrbi nismo vas pozabili. najprej gospa Bjedekino, potem pa še ena predstavnica iz Turčije. Izvolite. Uh, uh, um, hvala lepa, hvala za besedo. To je zelo pomemben dogodek. Kmalo nas čaka dan žensk in uh, Veliko žensk se sooča z ne samo nasiljem doma, ampak tudi s prekarnimi oblikami dela, negotovim delom, slabšimi plačami in tako naprej. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju sprejeli poročilo o nasilju nad ženskami in uh, danes imamo razpravo skupaj z nacionalnimi parlamenti. Danes je z nami tudi Debora, moja kolegica iz nacionalnega parlamenta iz Malte, dejala je, da bo Malta ratificirala Istanbulsko konvencijo in to je korak v pravo smer. Vendar mislim, da moramo kot Evropski parlament sprejeti več strategij, več platform za to, da se bodimo proti nasilju doma. Kako lahko to storimo? Sveda, s poročili, mnenji in tako naprej. Ampak poskrbeti. Moramo, da bomo kot poslanci v Evropskem parlamentu še več govorili o tem. Če o tem ne bomo govorili v Evropskem parlamentu, potem ljudje ne bodo vedeli, kaj počnemo in informacije ne bodo prišle do državljanov. Državljani morajo vedeti, kaj se dogaja tukaj. Medije moramo uporabljati še bolj učinkovito. Smo v času generacije Facebook in eh, te načine komuniciranja bi morali uporabiti za komuniciranje v vseh 28 državah članicah. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica pred odgovori, gospa Kučuk iz Turčije. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se predstavim. Sem Edev Kučuk, prihajam iz turškega parlamenta, prihajam iz glavne opozicijske stranke, prihajam iz CHP-ja. Ne glede na to, ali poslanci v turškem parlamentu prihajajo iz desne polovice parlamenta kot moja kolegica ali jaz, moramo vedno govoriti o ženskih vprašanjih. Imamo različne perspektive in različne zamisli o tem, kako bi lahko probleme rešili. Vendar diskriminacija proti ženskam je tako globoko zakorenjena v naši družbi, da te razlike ne štejejo praktično nič. Kakor veste, obstaja neenakost med spoloma v vseh družbah, v vseh režimih. Naša družba ni nobena izjema. Ampak eh, Turčija ima slabe rezultate na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. V Trči je skoraj polovica žensk izpostavljenih nasilju doma. 228 žensk je bilo umrjenih lani strani možev, bratov, ljubimcev ali tujcev. Med deset tisoč žensk je izpostavljenih nasilju. Nasilje nad ženskami ne bomo trpeli, na noben način in pod nobeno pretvezo, ne, niti pod eh, gospodarsko, niti pod versko. Žensk ne smemo žrtvovati pod domnevo, da moški in ženske ne morejo biti enake. Ženske nimajo samo treh vlog, gospodinje, matere in žene. Ne, boriti se moramo proti nasilju pred dvema letoma sta opozicija in pozicija sodelovali in soglasno smo potrdili Istanbulsko konvencijo in odobrili smo tudi zakonodajo na področju zaščite družinskih članov. To je zelo pomemben rezultat. Ampak sprejemanje resolucije ne bo rešilo problemov. Velike težave obstajajo na področju izvajanja te zakonodaje državni uradniki, naprimer policisti, sodniki, lokalni upravniki in še posebej politiki, morajo spremeniti svoje pristope do tega vprašanja. To je ključnega pomena za demokracijo in za človekove pravice. In še nekaj. Ena najboljših rešitev bi bila, da bi ženske še bolj vključevali v gospodarsko življenje. Pripričana sem, da bodo ženske v Turčiji in drugod po svetu imele lepšo prihodnost naslednjič, ko se srečamo. Hvala. Hvala, Hvala lepa. Preden dam priložnost našim govornikom, da spregovorijo na hitro, se želim zahvaliti vam vsem, da se držite časa. Hvala lepa, to je res izjemno. Sedaj pa bodo naši govorniki podali svoje odgovore v nekaj minutah. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. No, prisluhnila sem vsem vašim prispevkom. Vidim, da ste vsi predani reševanju tega problema. No, v Španiji obstajata predvsem dve veliki grožnji. Kot prvo, nasilje nad ženskami je pogosto nevidno. To je prva zadeva in druga zadeva je mok, ki spremlja nasilje nad ženskami. Ženske običajno o tem molčijo. V Španiji imamo na voljo kar nekaj podatkov s tem v zvezi in prav zaradi tega, ker damo vsak mesec praktično na voljo nove podatke o nasilju nad ženskami, je javnost veliko bolj osveščena o tem. Tudi uradno spremljamo, koliko je smrtnih žrtev zaradi nasilja nad ženskami. Ženske, ki se soočajo z nasiljem nad ženskami, seveda predstavljajo zelo ranljivo skupino. Običajno so ženske, ki so žrtve nasilja starejše osebe, invalidne osebe, tudi mladoletne osebe. Prvo tveganje je torej nevidnost te problematike. Kot drugo pa je problem v tem, da menimo, da stvari ni moč spremeniti. Mislimo, da bo to zavedno obstajalo. In to vrstna miselnost je tista, ki daje moškim občutek, da so zmagovalci. In zaradi tega moški tudi menijo, da je sistem, v okviru katerega se ženska podraja moškemu, veljaven sistem in ga je smiselno podaljšati. Zavedati se moramo predvsem tega, da je možno obrniti trend nasilja nad ženskami. Mislim, da bi lahko bolj delovali v smeri zagotavljanja enakopravnosti med sporoma. V Španiji pa smo tudi v zadnji fazi ratifikaciji konvencije z Istanbulom. Veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami. Hvala. Yes, please, go ahead. Izvolite. Te da da palavra. Eh, apenas... Hvala lepa za besedo. Samo nekaj kratkih besed. Zdi se mi, da ste vsi govorili samo o nasilju doma. Mm, vsaj da je bil povdarek na tem. Zdi se, da ljudje nasilje nad ženskami in nasilje doma enačijo. To se mi zdi nenavadno. Nihče ni spregovoril, naprimer, o nasilju nad prostitutkami, nihče ni omenjal, da se z ženskami trguje in jih potem zlorablja za ponujanje spolnih uslug. Gospod in gospodje, o tem moramo govoriti. Zdi se, da politične stranke ne morejo govoriti z enim glasom v zvezi s to temo. To torej ne pomaga nekateri so bili preprosto samo provokativni na tem področju. Že 30, 40 let delam na tem. Te ljudi poznam, dobro poznam problematiko, poznam njih in njihove otroke. Tudi mlade punce, dekleta se sili v prostitucijo in pogosto na koncu tudi umrejo ali pa jih ubijejo. V stiku sem bila s približno 8000 ženskami, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi in ki so bile prisiljene v prostitucijo. Šokiralo me je, ko sem slišala, da je ženska v Indiji prodala svojo ledvico, zato da je lahko nahranila otroke. To me je šokiralo. No, njen eh, odgovor je bil, da je pač telo njeno in da lahko z njim počne, kar želi. Tu se odpira zanimivo vprašanje. Kakorkoli že, ko vidim, da ljudje trpijo, mi ni prav, da so drugi tako indiferentni do tega. Tudi samo pohabljanje je vprašanje, o katerem bi morali govoriti. To je samo rezultat poglobljenih problemov. Res je, nasilje doma je problem, s tem se strinjam, s tem se strinjamo vsi, ampak eh, ne gre samo za to. Zakaj bi ženske prodajali v imenu ljubezni? To ni prav. Tudi ta naš zbor bi moral te teme obravnavati. Prostitucija je oblika nasilja. To je najbolj nasilen način, da ženske postanejo podvržene moškim. Ženske potem samo izpolnjujejo spolne fantazije moških. Tako pač čutim, tak je moj vtis. Prostitucija je socialni fenomen tako pravijo nekateri. Res je, gre za socialni fenomen, to sem videla na portugalskem in tudi drugot po Evropi, ampak ima resne posledice. Nasilje doma in nasilje nad prostitutkami ne smemo enačiti. To je del nečesa večjega. Govoriti moramo o nasilju nad prostitutkami, to je resna stvar in resno jo moramo obravnavati. Pochi minuti, grazie Presidente, per dire che sono d'accordo con la riflessione. Samo v parih minutah, predsednik, se kar strinjam s portugalsko kolegico, ki je ravno kar govorila. Mislim pa, da bi se morali zavedati tudi tega, da smo v zahodni družbi vedno menili, da je družina varni kraj. Ampak statistični podatki kažejo, da so tudi družine nevaren kraj, kraj, kjer se dogaja nasilje, da je družina kraj, kjer ženska pravzaprav ne more biti mirna. Sicer je to, kar ste vi omenili, specifičen problem, ampak vseeno. Na splošno gledano se mi zdi, da bi morali večkrat posredovati v različnih nacionalnih parlamentih, se mi zdi, se ukvarjamo predvsem s tem, kakšne konkretne ukrepe sprejeti v boju proti tem problemom. Zavedati se moramo, da ni na voljo uradnih statističnih podatkov, zato bi morali delati tudi na tem. Španska kolegica je prej rekla, da je v Španiji problem nasilja nad ženskami postal državni problem. Uh, Statistične podatke potrebujemo, kajti če nimamo na voljo ustreznih podatkov, ne moremo ženskam pomagati. Poleg tega bi morali ženskam pomagati tudi, naprimer, pri prijavljanju nasilja. Uveljaviti bi morali tudi mehanizem, ki bi omogočil, da organi odstranijo nasilneža iz gospodinstva oziroma iz bližine ženske. Prej smo slišali evropsko poslanko, ki je rekla, da je nekoliko skeptična, ne vem, kako vam je ime. Pravite, da niste prepričani v to, da je dovolj, da se zgolj pogovarjamo o zakonodajnih aktih. V številnih parlamentih sprejemajo zakonodajo, kajti s pomočjo zakonodaje lahko spremenimo potem tudi samo kulturo. Prej sem skušala v uvodu seveda predstaviti nek koncept, ki je nekoliko teže razumljiv. Italija in Evropa sta v gospodarski in finančni krizi. Zaradi tega se nasilje nad ženskami tudi povečuje, zaradi same situacije. Nasilje je nek splošen pojav. V Italiji pa smo bili priča tudi številnim samomorom podjetnikom, zato ker so enostavno propadli. V Italiji je v zadnjih dneh, naprimer, neka mati ubila svojo 15-letno hčerko samo zato, ker jo je soprog zapustil. Se pravi, tudi socialni in gospodarski kontekst lahko vplivata na porast ali upad nasilja. Nasilje se ponavadi vrši nad ženskami in nad otroki. Zato bi parlament skupaj z vlado, skupaj z Evropo storiti več, predvsem pri teh temeljnih vprašanjih. Uveljaviti je treba posamezne mehanizme, ciljno usmerjene ukrepe, da bi spremenili samo raven kulture v državah parlamenti še vedno niso uspeli ratificirati konvencije iz Istanbula. Lahko razumem ogromno stvari, ampak ta konvencija je bila sprejeta že davno tega. Skrajni čas bi že bil, da jo ratificiramo in jo začnemo izvajati v praksi. Zato sem res ponosna, da je italijanski parlament uspel ratificirati konvencijo. Uspelo se nam je zediniti. Namreč v Italiji se pogosto zgodi, da ko se soočamo s konkretnimi problemi, se sicer uspemo o nečem dogovoriti, z moškimi kolegi imamo včasih težave, ampak tudi njih se da prepričati za to, da se poenotimo pri reševanju ključnih vprašanj. Številni nacionalni parlamenti bi morali biti deležni dodatne podpore. Želimo si, da bi lahko vsak parlament ponujal več pomoči tudi v smislu priprave različnih programov. Hvala lepa še enkrat za gostoljubje. And, uh, once again, once again Hvala lepa. Hvala vsem, da ste z nami. Hvala govornikom, da ste prispevali k tej konferenci. Sedaj bomo na hitro menjali sedeže. Gospod. Gyuri se nam je pridružila, vi pa nas žal zapuščate. Okay, dear colleagues, we will now continue. Uh, Hvala lepa, kolegice in kolegi, sedaj bomo nadaljevali. Sedite, prosim. Čas je, da nadaljujemo. Med obema krogoma govornikov bomo imeli uvodno izjavo. Vodje Agencije za temeljne pravice. Zelo dobro je, da vsi želite govoriti, odmora za kavo ni, zato vem, da želite vsi govoriti drug z drugim. Če bi bil na vašem mestu, bi tudi jaz želel govoriti s svojimi sosedi, ampak sedaj bomo morali nadaljevati. Prejšnji teden je Evropski parlament sprejel osnutek zakonodajne resolucije in danes je Agencija za temeljne pravice predstavila poročilo na temo nasilja nad ženskami. Vključenih je 42 tisoč žensk in danes do povdan so predstavili ta dokument. Eh, Papir je še vroč. Pravkar je bil natisnjen tako rekoč. Besedo dajem Giovanni Gudi, ki je vodja oddelka za svobode in pravico. Deset minut imate, izvolite. Um, Hvala lepa. Uradnih statistik eh, o nasilju nad ženskami ni in zato je Evropski parlament agencijo za temeljne pravice pozval, da izvede to raziskavo, svet pa je to še potrdil. Že več let zahtevajo um, to raziskavo in sedaj imamo na voljo podatke za celotno Evropsko unijo na področju nasilja nad ženskami. Zelo hitro vam bom vse predstavila. Na kratko šlo je za naključni vzorec žensk starih med 18 in 74 let v Evropski uniji. Intervjuvali smo samo eno žensko v gospodinstvu, ki je bila izbrana na ključno in vsi intervjuji so bili izvedeni na štiri oči doma. Včasih so intervjuji trajali tudi dve uri, odvisno od stopnje nasilja, s katerim so se soočale ženske. Uporabili smo ženske, ki so intervjuvale ženske in to raziskavo smo razvijali dve leti skupaj s strokovnjaki, ki so sodelovali z nami. Na kratko torej, naša raziskava pokriva vseh 28 držav članic, intervjuvali smo 1500 žensk v vsaki državi članici, skupaj torej 42 tisoč žensk. Zahtevali ste podatke in dobili ste podatke. Kaj so bila naše vprašanja? Vprašali smo jih, kakšno je njihovo uh, soočanje z nasiljem, kako se soočajo z fizičnim in spolnim nasiljem strani partnerjev in ne partnerjev, govorili smo o psihološkem nasilju, govorili smo o spolnem nasilju in tudi o nasilju na spletu. Govorili smo tudi o tem, kakšna je izkušnja z nasiljem pred starostjo 15 let, Vprašali smo jih, česa se bojijo, vprašali smo jih, kaj se je zgodilo v njihovem življenju in kaj se je zgodilo v zadnjih 12 mesecih. Sedaj pa, kakšni so rezultati. Na kratko, ena od treh žensk povprečno je soočena z fizičnim in ali spolnim nasiljem v uh, svojem življenju. 8 odstotkov žensk v zadnjih 12 mesecih. 22 odstotkov žensk uh, se je soočalo z fizičnim ali spolnim nasiljem strani partnerja. 11 odstotkov žensk je bilo izpostavljenih neke vrste spolnemu nasilju in 5 odstotkov žensk je dejala, da so bile posiljene. Polovica žensk je dejala, da so jih spolno nadlegovali in 20 odstotkov žensk je dejalo, da so jih spolno nadlegovali v zadnjih 12 mesecih. Kaj smo jih vprašali? Kaj je za temi številkami? Vprašali smo jih o različnih dejanjih nasilja. Vprašali smo jih, ali ste bili potisnjeni, udarjeni, ali so vas udarili s trdim objektom, so vas potegnili za lase, so vas udarili s pestjo, ste bili zažgani, vas je nekdo poskušal zadušiti, ste bili porezani ali ustreljeni, ali je nekdo z vašo glavo udaril nekam drugam. Tudi če izuzamemo ta potiskanje ali vlečenje, je vse eno 25 odstotkov žensk dejalo, da se jim je to zgodilo v obdobju od 15. leta naprej. Če si pogledamo spolno nasilje, strani partnerja ali ne partnerja, odkar so ženske dopolnile 15 let, torej 42 tisoč žensk je bilo in ali ste bili prisiljeni v spolni na dejanje, tako da vas je nekdo držal ali je nekdo poskusil z vami izvajati spolno dejanje ali ste morali sodelovati pri seksu in ali ste se uh, odločili za seks zato, ker ste se bali posledic. 11 odstotkov žensk je pritrdilo, torej 9 milijonov žensk pravi, da so jih posilili v Evropski uniji. Nekatere ženske so bile izpostavljene več oblikov nasilja in v zvezi z spolnim nasiljem je 11 odstotkov žensk dejalo, da so bile priča vsaj eni obliki resnega spolnega nasilja. Sedaj bom hitro prešla na to, na koga se obrnejo, ko pride do spolnega nasilja. Vprašali smo jih torej, s kom ste navezali stik, ko je partner um, izvedel dejanje spolnega nasilja nad vami. Najprej se ženske obračajo na zdravniške delovce, zdravniki, bolnice in tako naprej. Manj se jih obrne na policijo, še manj se jih obrne na zatočišča za ženske, kajti teh storitev ni in nimajo dovolj finančnih sredstev. Vedno ženske pravijo, da se obračajo na zdravnike in zdravniško osebje, ne glede na vrsto spolnega nasilja. Kar zadeva zalezovanje, gre za grožnjo ženskam in eh, primeri zalezovanja so naslednji. Naprimer, nekdo vas čaka zunaj, pred vašim domom, pred. Eh, delovnim mestom, vam sledi ali vas eh, kliče, vam grozi, ne reče nič ali pa objavlja nekaj o vas, kar vam ne ustreza. Torej, kakšni so naši rezultati? 18 odstotkov žensk je bilo zalezovanih na neki točki v življenju od starosti 15 naprej in 5 odstotkov v zadnjih 12 mesecih. 20 odstotkov ženske dejalo, da so jih zalazovali več kot dve leti in 23 odstotkov ženski je dejalo, da so zaradi resnega zalazovanja menjale elektronski naslov ali telefonsko številko. To moramo vključiti, zato da razumemo, kako razširjeno je to lahko in sedaj še spolno nadlegovanje, in ločevati moramo med tako imenovanimi normalnimi odnosi med spoloma, naprimer nedobrodošlo dotikanje, objemanje, poljubljanje ali pa spolno obarvani komentarji ali šale, ki so žaljivi ali pa sprejemanje neželenih eh, spolno obarvanih elektronskih sporočil ali tekstovnih sporočil. To vprašanje je bilo zastavljeno ločeno, zato smo lahko opredelili vsako vrsto nasilja, kar zadeva spolno nadlegovanje. Več kot polovica žensk je dejala, da so bile žrtve spolnega nadlegovanja v svojem življenju. 20 odstotkov jih je dejalo, da so bile izpostavljene spolnemu nadlegovanju v 12 mesecih. Pred intervjujem 32 odstotkov jih je dejalo, da je bil tisti, ki je to dejanje izvedel, šef, kolega ali stranka. 75 odstotkov žensk na visokih položajih je bilo spolno nadlegovanih. In obravnavali smo tudi tako imenovano kibernetsko nadlegovanje in 20 odstotkov mladih žensk od 18 do 29 let je bilo žrtev kibernetskega nadlegovanja. To so tekstovna sporočila, elektronska sporočila in tako naprej. Sedaj pa nasilje v času otroštva. Gre za prikaz tega, kaj so ženske rekle o svojih izkušnjah o spolnem nasilju v otroštvu. Odrasli žensk nismo spraševali samo o izkušnjah v odraslosti. Vprašali smo jih tudi, kaj se je zgodilo, predne ste bile stare 15 let in kaj je odrasla oseba storila z vami. In to je v zvezi z spolnim nasiljem. Ženske so odgovarjale na naslednje vprašanje. Da je nekdo svoje genitalije pokazal vam, 8 odstotkov. Prisilili so jih, da so pozirale gole pred to osebo ali so jih fotografirali, snemali in tako naprej. Nekdo se je dotikal njihovih genitalij ali prsi ali pa so morale se dotikati genitalij nekoga drugega. Vedno smo preverjali, ali je to moški ali ženska in en odstotek žensk je dejal, da so jih kot otroke prisilili v seks. Če vse skupaj povzamemo, je 12 odstotkov žensk v Evropski uniji izpostavljenih spolnemu nasilju v času otroštva in več kot 90 odstotkov je eh, moških ki so odgovorni za ta dejanja. Kaj moramo storiti? Potrebujemo politike na področju zaposlovanja, zdravstva, izobraževanja, vsi moramo sodelovati. Gre za vprašanje na področju usposabljanja in podpore za to, da bi preprečili nasilje na novih medijih, kot je internet. Gre za preprečevanje, zato se moramo vrniti nazaj. Vprašati se moramo, kako bi lahko preprečili, da do nasilja sploh pride. Prikazala sem vam temačno sliko, kajti sedaj so številke o nasilju nad ženskami jasne, sedaj pa moramo poskrbeti, da bi te številke lahko zmanjšali. Če si želite ogledati rezultate naše raziskave, lahko to storite na spletni strani Agencije za temne pravice. Hvala. That was exactly 10 minutes. Točno 10 minut do sekunde natančni ste bili. Dobro, najlepša hvala, ker ste prišli sami in nam posredovali te informacije. Osebno, ko sem vas danes dopoledne poslušal, sem menil, da je zelo pomembno, da mi kot snovalci politik dobimo takšne informacije. Dolgo časa nismo imeli na voljo primerljivih podatkov za Evropsko unijo. Če želiš karkoli doseči ali spremeniti, potem moraš verjetno vedeti, kakšno je trenutno stanje. Zato so statistični podatki izjemno pomembni, da vemo, kakšno je dejansko stanje. Potem pa lahko najdemo tudi najbolj primerna orodja za reševanje teh težav. In zdi se mi, da bo to res v veliko pomoč politikom, organizacijam, civilni družbi in tako naprej. Hvala lepa. Sedaj pa drugi panel, tretji del današnjega srečanja. Izmenjali si bomo mnenja o tem, kako lahko ukrepamo na evropski ravni za to, da bi se borili proti nasilju nad ženskami. Že prej sem omenil, da je pred enim tednom parlament sprejel za veliko večino poročilo na lastno pobudo, poročilo kolegice Parvanove, v katerem najdete tudi nekaj konkretnih predlogov glede samega sprejemanja zakonodaje na evropski ravni. Najprej bom dal besedo prvi panelistki, gospe Danieli Banke, ki je VD direktorice za enakopravnost v GDE za pravosodje v Evropski komisiji. Deset minut. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili na to medparlamentarno srečanje, kjer se pogovarjate o tem, kako preprečiti nasilje nad ženskami. Hvala lepa, da ste organizirali to srečanje. Hvala lepa, da ste mi tudi dali priložnost, da se z vami pogovorim o tem res izjemno pomembnem vprašanju. Gospe in gospodje, ženske in deklice so vsak dan ustrahovane, razžaljene, spolno napadene, iznakažene, pretepene in umorjene, samo zato, ker so ženske in deklice. To se dogaja povsod, v vsaki državi, znotraj in izven Evropske unije. Agencija za temeljne pravice je danes objavila tudi raziskavo, ki kaže, da ena od treh žensk v Evropski uniji doživlja takšno ali drugačno obliko spolnega ali fizičnega nasilja vse od 15. leta starosti dalje. V tej raziskavi je bilo izpostavljeno tudi to, da samo ena od treh žrtev prijavi nasilje, se pravi, nasilje se premalo pogosto prijavlja policiji ali pa kakšni drugi službi. Tako da so naše ocene o tem, kako razširjen je pojav, verjetno preniske. Ta raziskava je spostavila tudi razlike med državami članicami glede samih izkušenj pri nasilju, glede političnih odzivov in glede nudenja podpornih storitev. Poleg tega obstajajo tudi razlike glede novih oblik nasilja, ki bi morali posvetiti več nasilja, naprimer kibernetsko nasilje, oblike nasilja, pri katerih se poslužujejo novih tehnologij. Nasilje nad ženskami nedvomno ostaja eno od najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic v našem času. Do tega pride zaradi zgodovinsko gledano neenakopravnih odnosov med ženskami in moškimi, zlasti, ko gre za vprašanje, kdo ima več moči. To vrstno dejstvo pa zgolj spodbuja razkol med ženskami in moškimi. Vse skupaj vpliva ne samo na družbo, temveč tudi na zaposlovanje žensk, na gospodarsko stanje in sam zdravstveni status. Nasilje nad ženskami pogosto zagreši znanec, partner ali družinski član. Ženske, ki so izkusile nasilje, so pogosto čustveno vezane na agresorja, pogosto so tudi ekonomsko odvisne od njega, V mnogih primerjih je žrtev pogosto izpostavljena nasilju. Včasih je nasilje ciklično, sledijo obdobja miru, ko se nasilne škesa. Žrtev je pogosto zbegana. Čuti neko mešanico krivde, strahu, sramu, nemoči. Žrtve se soočajo tudi z družbeno stigmo, mnogi žrtve krivijo. Včasih se pojavljajo tudi argumenti, da je žrtev pravzaprav dolžna to trpeti, ker je nasilje nekaj zasebnega. Žrtve oklevajo in ne želijo prijaviti organom nasilja, niti ne zaprosijo vseh ustreznih služb za pomoč. Prijavljeni primeri tako predstavljajo zgolj majhen delež dejanskega števila primerov. Gospe in gospodje, kaj počne Evropska komisija za to, da bi se lotila nasilja nad ženskami. Najprej bi vas rada spomnila, da je nasilje ena od petih prednostnih nalog politike o enakopravnosti spolov, kot je to opredeljeno v strategiji za enakopravnost spolov za obdobje od 2010 do 2015. Nasilje nad ženskami je torej visoko na naši politični agendi. Glede samih instrumentov bi rada povdarila, da v ustanovnih pogodbah ni konkretne pravne podlage, ki bi nam omogočila, da se borimo proti nasilju nad ženskami. Tako da so države članice v prvi vrsti odgovorne za to vprašanje. Države članice so dolžne preprečiti nasilje, kaznovati dejanja nasilja, nuditi morajo pomoč in zaščito žrtvam nasilja. Ob vsem povedanem bi rada podarila tudi to, da je komisija v celoti predana temu, da izkoristi vse pristojnosti Evropske unije za to, da v največji možni meri podpre države članice pri preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami. Naš cilj je, da ukrepi, ki jih sprejemamo, dopolnijo nacionalne ukrepe, kajti s tem bomo doprinesli tudi evropsko dodano vrednost. Prvi izjemno pomemben korak v tem kontekstu je, kako izboljšati poznavanje o samem pojavu nasilja, Raziskava, ki jo je agencija danes objavila, je zato še toliko bolj pomembna. Evropska komisija sodeluje z vsemi relevantnimi akteri, z Agencijo za temeljne pravice z Eurostatom in z Evropskim institutom za enakopravnost spolov v Vilni. Želimo si pridobiti več boljših dokazov o nasilju. Če bomo imeli na voljo več podatkov, več informacij, bomo lažje oblikovali učinkovite politike, predvsem pa spremljali napredek. Evropska komisija obravnava nasilje nad ženskami tudi v kontekstu boja proti diskriminaciji med spoloma, pa tudi znotraj politike Evropske unije o enakopravnosti. Žrtve nasilja je treba zaščititi posod po Evropi. Potrebujemo zakonodaje za to, da bi odvrnili storilce in zaščitili žrtve. Uspelo nam je sprejeti tudi celovit zakonodajni okvir na evropski ravni, tako na področju civilnega kot kazenskega pravosodja. Sem sodi direktiva o boju proti trgovini z ljudmi, pogosto so ženske žrtve trgovine z ljudmi, potem je tudi direktiva proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok in pornografiji, direktiva o Evropskem nalogu za zaščito v kazenskih zadevah. To je dopolnjeno tudi z uredbo, ki se izvaja na civilnopravnem področju. Na no, vse zadnje pa smo sprejeli tudi direktivo o pravicah žrtev kaznjivih dejanj. Povdarili smo predvsem potrebo po ustrezni zaščiti žrtev nasilja komisija državam članicam pomaga pri uresničevanju tega zakonodajnega okvira na nacionalni ravni, spremljamo tudi to, kako učinkovito se ta zakonodaja izvaja. Konvencijo Sveta Evrope ste danes že omenili, konvencijo o boju proti nasilju nad ženskami in preprečevanju nasilja nad ženskami doma. To je zakonodajni akt, ki nam bo pomagal, da dosežemo še večji napredek pri svojem delu. Komisija izkoristi vsako priložnost, ki jo ima, zato da pozove države članice, da ratificirajo to konvencijo. Poleg tega nacionalne parlamente in vlade spodbujamo k temu, da storijo vse ustrezno, da se konvencija ratificira. Komisija je tudi odločena, da bo uporabila program državljanstvo, pravice in enakopravnost vseh. Organizirali bomo redne izmenjave najboljših praks, zagotovili bomo tudi finančna sredstva vladam, nevladnim organizacijam in mrežam, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odpravljanjem vseh oblik nasilja. Na koncu bi vas rada opozorila še na nedavno sprejeto sporočilo, o odpravi pohabljanja ženskih spolnih organov. Pohabljanje spolnih organov žensk je huda kršitev človekovih pravic in pravic otrok. S tem sporočilom je komisija svojo službo za zunanje delovanje natančno opredelila notranje in zunanje ukrepe, s katerimi bomo lažje razumeli sam pojav, želimo ga preprečiti. Sodelovati želimo z vsemi prizadetimi skupnostmi, želimo ponuditi tudi podporo in pomoč žrtvam preko večsektorskega sodelovanja. Želimo tudi zagotoviti uspešno preganjanje pohabljanja ženskih spolnih organov na nacionalni ravni. Ženske, ki jih ogroža ta pojav in ki živijo v Evropi in drugod po svetu, kjer lahko pride do pohabljanja, pa želimo tudi ustrezno zaščititi. Komisija bo tudi redno spremljala napredek. To bomo počeli letno, želimo namreč zagotoviti tudi nadaljne in spremljevalne ukrepe. Čisto za konec pa naj povem, da bo komisija še naprej podpirala države članice pri odpravljanju vseh oblik nasilja nad ženskami. Opredelili bomo tudi jasne ciljno usmerjene pobude na evropski ravni. S tem bomo v celoti izkoristili tudi pristojnosti, ki jih Evropska unija ima na tem področju. Prepričani smo, da ukrepanje in sodelovanje na vseh ravneh nujno potrebujemo, zato predlagam, da še naprej sodelujemo in odpravimo nasilje, ki temelji na spolu v Evropi. Hvala. Hvala lepa, Daniela. Zelo pomembno se mi zdi, da je komisija danes z nami, da je spregovorila o tem, kaj počne. Hvala lepa, da ste predstavili vaše stališče kot komisija. Hvala lepa, da ste si vzeli čas za to, da ste danes z nami. Še enkrat najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo govornico, gospo Silvija Volbi, ki je profesorica sociologije je tudi predsedujoča na oddelku za raziskovanje spolov na Lancasterski univerzi. Izvolite. Torej, predstavila bom tri podatke. Stroški nasilja nad ženskami, pravni vidiki, več vidikov obstaja seveda v kontekstu nasilja nad ženskami in tretja zadeva predstavila vam bom politiko proti posilstvom povsod po svetu. Obstaja pet različnih načinov, kako razmišljati o strateških ukrepih, kako lahko preprečimo nasilje nad ženskami. Začela bom s pravnimi vprašanji, potem bom nadaljevala z gospodarsko politiko, to je tisto bolj tradicionalno področje, za katerega je pristojena tudi Evropska unija. Pošvrtnila pa bom tudi to, kako se upošteva enakopravnost med spoloma pri sprejemanju odločitev in oblikovanju politik. Najprej pravni vidik. Evropska unija je v zadnjih letih sprejela cel niz direktiv, ki se nanašajo na posamezne elemente nasilja nad ženskami. Tu vidite seznam torej nalog za zaščito, boj proti trgovini z ljudmi, boj proti spolni zlorabi otrok, pravice žrtev, nadlegovanje in tako naprej. Kakšna je torej pot naprej? Dve strateški alternativni možnosti imamo tik pred nosom. Evropski parlament želi storiti velik korak, uporabiti člen 225 iz pogodbe o delovanju Evropske unije. Želimo si, da bi Evropska unija imela pristojnost na področju boja proti nasilju nad ženskami. To je res ogromen korak. Druga možnost pa je, da stopamo korak za korakom, torej postopno, gotovo uveljavljanje in sprejemanje direktive za direktivo, se pravi korak za korakom, pa bomo na koncu prišli do cilja. Obstajajo različne strategije, res so na mizi pred nami obstajajo, kot rečeno, različne poti, kako priti do cilja. Kateri bi bil tisti naslednji majhen korak? Naprimer, Lizbonska pogodba, torej pogodba o delovanju Evropske unije v členih 82 in 83 natančno opredeljuje, kdo je pristojen za kazensko pravo. Želimo si oblikovati skupno območje svobode, varnosti in pravice. Želimo si, da bi vzajemno priznavali sodne odločbe. Če želimo to doseči, pa potrebujemo minimalne standarde. Minimalne standarde pa lahko opredelimo na področju, kjer so vsi standardi vsaj približno sorodni. Bi bilo morda možno sprejeti še kaj več na tem področju? nikar ne pozabite na zakonodajo za boj proti diskriminaciji. Evropska unija je na tem področju res razvijala svojo pristojnost, ker smo si želeli uveljaviti enakopravnost. V preteklem obdobju smo govorili o spolnem nadlegovanju, o nadlegovanju posameznih spolov, torej ženskih in moških. In nasilje nad ženskami je neke vrste podsklop nadlegovanja, zato bi ga lahko dojemali na soroden način. Samo nekoliko je treba stvari raztegniti, pa bo slika bolj popolna. Verjetno veste, da obstajajo tudi omejitve na evropski ravni. Mislim, ne ravno omejitve držav članic in vlad, govorim o omejitvah Evropske unije. Kaj lahko Evropska unija stori znotraj katerega okvira? Kaj lahko storimo korak za korakom? Posilstvo. Posiljevalec beži iz države. Ali pa bodimo korektni. Domnevni posiljevalec. Če je nekdo, ki je obtožen posilstva, odpotoval v drugo državo, ali to pomeni, da bo v obeh državah mu sojeno na enak način. V zadnjem obdobju smo slišali kar nekaj tehnih argumentov s tem v zvezi, predvsem v vidnih primerih, kjer je postopek dolgo trajal. Mi bi si želeli več pravne jasnosti, tudi na področju posilstva. Želimo si, da bi vzajemno priznavali vzajemno sodne odločbe predvsem ne želimo nobenih izjem glede zakoncev. Soglasje je tisto, ki je pomembno. Nihče nikogar ne sme prisiliti v spolni odnos, tudi če gre za zakonca. Podobnemu razvoju dogodkov smo priča tudi pri direktivi o nalogu zaščiti in o boju proti trgovini z ljudmi. Kaj se dogaja z napadi doma? ne smete nikogar udariti, ker je to kazensko pravno kaznovano. Nekatere zakonodaje dopuščajo minimalne izjeme za zakonce. Mnogi menijo, da temu ne bi smelo biti tako. Ali bo dovolj direktiva, ki bo pojasnila, da ni nobene izjeme za zakonce, ko gre za napad doma. Tu navajam zgolj primere kjer bi lahko še naprej nadaljevali z pristopom korak za korakom, kjer bi lahko nabirali eno direktivo za drugo na evropski ravni in na koncu potem sprejeli nek svežen, zato da bi se direktive tudi ustrezno izvajanje. In še zadnje na tem področju. Nasilje, ki temelji na spolu, je tesno povezano tudi z nadlegovanjem posameznih spolov. Evropska unija je pristojna na tem področju zlasti v kontekstu zaposlovanja in distribucije blaga in storitev. Potencialno bi to lahko še nekoliko razširili tudi na člen 19 pogodbe. To je pristop korak za korakom. Alternativna možnost pa je tista, ki jo predlaga parlament v svoji resoluciji. Se pravi, da bi to opredelili kot področje. Uh, Nasilje nad ženskami je jasno predeljeno področje, za katerega moramo sprejeti ustrezne direktive. To je radikalen korak, ki ga predlaga Evropski parlament. In zaradi česar danes tudi razpravljamo o tej temi. Gospodarski vidik. Evropska unija je že dolgo pristojna za gospodarska vprašanja. Tradicionalno je gospodarstvo področje, kjer je enakopravna obravnava v usponu. Sicer zelo postopoma, ampak vseeno nasilje nad ženskami škodi gospodarstvu. Nasilje uničuje zmožnosti žensk za iskanje zaposlitev, tako da je to pomembno gospodarsko vprašanje. Evropska unija je torej pristojna za gospodarsko področje, zato bi lahko v tem okviru poiskali vire, ki bi nam lahko bili v pomoč. Člen 153 govori o ponovnem vključevanju na trg dela. To je sicer šest časa pogodbe o premogu in jeklu, ampak lahko storimo korak naprej in ženske, ki so bile žrtve nasilja, lahko ponovno vključimo v trg dela. Potem so tu evropski strukturni skladi. Ti so namenjeni tudi odpravi gospodarske škode. Tudi v Grčiji bi lahko uporabili ta sredstva, naprimer zato, da bi ženske bolj vključili v gospodarstvo. Se vam ne zdi, da bi tudi evropske strukturne sklade lahko bolje in širše uporabili? Potem pa še širše gospodarske smernice. Se vam ne zdi, da bi tudi te morale priznati, da je nasilje nad ženskami škodljivo za evropsko gospodarstvo? Sama sem opravila nekaj dela na tem področju. Ugotovila sem, da če ekstrapoliram izkušnje iz Združenega kraljestva, ugotovimo, da so stroški na evropski ravni 228 milijard evrov letno. In do te škode pride na področju, za katerega je Evropska unija pristojna, torej na gospodarskem področju. Zato bi tu lahko poskrbeli za kakšne inovativne premike naprej. Raziskave. Veliko argumentov govori v prid dodatnim raziskavam. Kaj pa obzorje 2020? lahko v obzorju 2020 najdete omembo spola. No, v večjih raziskovalnih programih tega ni enostavno najti. Morda bi v naslednjih programih lahko enakopravnost med spoloma bolje vključili, tudi ko gre za raziskovalne projekte in programe v Evropski uniji. Še eno področje, kjer bi lahko stvari majceno raztegnili, pa bi dosegli napredek. Sprejemanje odločitev in enakopravnost med spoloma. V konfliktnih območjih smo kot Evropska unija zagovarjali enakopravnost med spoloma pri sprejemanju odločitev. V konfliktnih območjih je veliko lažje doseči napredek, če ženske sodelujejo pri sprejemanju odločitev. Se pravi, imamo dve možnosti, radikalne ukrepe in pristop korak za korakom. Vse ta področja sem vam naštela in upam, da boste v njih razmislili. Hvala. Hvala lepa, ker ste nam posredovali res konkretne predloge, kako se stvari lotiti. Potem nihče ne bo mogel reči, da ne ve, kako naj se zadev loti. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Navedli ste tudi kar nekaj konkretnih primerov, kjer se parlament in komisija nista strinjala več, kar se o čem ne strinjamo. Včasih stvari tudi drugače dojemamo. Še enkrat hvala. Sedaj pa še zadnja panelistka. Vi boste predstavljali glas civilne družbe. Veliko veselje mi je, da ste danes z nami. Vivian Teitelbaum, predsednica lobija evropskih žensk, beseda je vaša za deset minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se vam rada zahvalila, dragi Mikael, za povabilo. V veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes z vami, zato da skupaj proslavimo Mednarodni dan žena z odborom za pravice žensk in enakopravnost med spoloma. Moram reči, da ta odbor igra ključno vlogo pri zagotavljanju tega, da ženske uživajo svoje pravice in da je enakopravnost med ženskami in moškimi zagotovljena tudi v vseh politikah na evropski ravni. Verjetno številni izmed vas veste, da je naš lobby največja koalicija žensk. Mi se zauzemamo za pravice žensk, sodelujemo tudi z državami izven Evropske unije, naprimer Srbijo, Makedonijo, Turčijo. Zelo pomembno je, da sem danes lahko z vami in spregovorim tudi v imenu drugih žensk, ki jih zastopamo. Skupaj z vami želim deliti izzive in pomisleke, s katerimi se soočajo ženske posod po Evropi, ko gre za vprašanje nasilja nad ženskami. Slišali smo že, da nasilje nad ženskami še vedno množično obstaja v Evropski uniji. Agencija za temeljne pravice je v svoji raziskavi objavila številke, ki so res šokantne. Na žalost in res na žalost pa za nas to ni nobeno presenečenje. Več let že opozarjamo na to, da je nasilje nad ženskami realnost, da je stalno prisotno in da vpliva na vse ženske. Nasilje nad ženskami je očitna ovira na poti do zagotavljanja enakopravnosti med moškimi in ženskami. Številke in dejstva, ki jih je predstavila Agencija za temeljne pravice, jasno kažejo, da moramo nujno ukrepati. Že leta 1999 je naš lobby izpostavil, da 20 odstotkov žensk trpi zaradi nasilja. Danes vidimo, da se te številke niso spremenile. Evropska komisija je opravila ogromno dela zato, da bi popravila krivico, ki se ženskam godi, ker nimajo pravice uveljavljati svojih pravic. Komisarka Redingova je razvila orodja in zakonodajne akte za zaščito žensk pred nasiljami, naprimer Evropski nalog za zaščito, potem direktiva o pravicah žrtev. Tudi vidik pravic žensk moramo vključiti v vse te instrumente. S tem bomo lahko zagotovili zaščito in pomoč ženskam, ki so žrtve nasilja strani moških. Tudi program DAFNE je zelo pomemben za nudenje podpore posameznim pobudam, ki so namenjene preučevanju nasilja nad ženskami in preprečevanju nasilja nad ženskami. Samo tako bomo oblikovali projekte, ki bodo dejansko spremenili življenje žensk. Skupaj s člani še naprej delamo na tem, da bi povečali osveščenost o nasilju nad ženskami. Lani smo objavili drugi barometer skupaj z opazovalnim centrom. Objavili smo podatke o posilstvih v Evropski uniji. Posilstvo je najbolj pogosto izpostavljeno kaznivo dejanje, kodificirano je v vseh nacionalnih zakonodajah in to je oblika moškega nasilja, ki je najbolj prikrita. Moški uporabljajo to nasilje posamezno in kolektivno, kajti s tem si zagotovijo moč, ohranijo nadzor in zaščitijo svojo prevlado nad ženskami. 32 držav smo obravnavali, samo 5 držav ima zakonodajo, ki ustreza opredelitvi iz kon Istanbulske konvencije. Globalno gledano imamo na tem področju izjemno malo podatkov, nekaj redkih izjem sicer obstaja, pravzaprav nimamo nobenih podatkov o ženskah, ki so žrtve posilstva. Nasplošno pa ocenjujemo, da se 90 odstotkov posilstv ne prijavi, pa tudi podporne storitve enostavno niso na voljo oziroma so pomankljive. Ti podatki podpirajo tudi naše stališče, da lahko Evropa stori več. Prejšnji teden je Evropski parlament sprejel dve pomembni poročili o nasilju nad ženskami eno poročilo o nasilju nad ženskami in eno poročilo o prostituciji in spolnem izkoriščanju. V obeh poročilih pozivate k dodatnemu ukrepanju na evropski ravni. Evropski poslanci so enako ocenili situacijo kot mi. Ženske so še vedno neenakopravno zaščitene v Evropski uniji. Vse je odvisno od tega, kje živijo. Ponekod nimajo dostopa do pravosodja, ponekod jim sploh ne prisluhnejo. Še vedno prevladujejo stereotipi, zaradi tega tudi težko spreminjamo samo mentaliteto. Po eni strani smo priča vrčevalnim ukrepom in v tem kontekstu so ženske potisnjene v vlogo drugega člana v družini, ki mora služiti denar, po drugi strani pa morajo ženske še vedno upravljati tradicionalno vlogo, ki jim domnevno pripada. Ženske naj bi bile doma v gospodinstvu, moški pa naj bi služili to vpliva potem tudi na same deklice, ko izbirajo med izobraževanjem, kariero ali poklicem gospodinje. Je pa res, da smo priča tudi hiperseksualizaciji posod po Evropi. Tudi seksistično oglaševanje je vse bolj obravnavano kot nekaj trivialnega. Tudi v javni sferi smo priča pravzaprav pornografskim podobam ogromno je podob ženskih teles in spolnosti, s katerimi se potem hrani tudi samozavest in samovrednotenje moških in fantazije moških. To pa neposredno vpliva tudi na odnose med moškimi in ženskami, predvsem pa na ranljivost ženskih in deklic v odnosu do moškega nasilja. Dve resoluciji ste sprejeli v Evropskem parlamentu v zvezi s tem, kakšen razkorak obstaja med zakonodajami v Evropski uniji. Prihodnje leto bomo v Evropski uniji proslavili 20. obletnico platforme za delovanje iz Pekinga. Tu je dokument Združenih narodov, ki je namenjen spodbujanju pravic žensk in uveljavljanju enakopravnosti med ženskami in moškimi. Nasilje nad ženskami je eno od 12 kritičnih področji, ki jih je platforma izpostavila. Platforma je bila sprejeta pred 20 leti. Kako to, da je ta forma sploh še relevantna? Globalna gibanja so v porastu, vsi zahtevajo, da se ukine nasilje nad ženskami, tiste, ki sprejemajo odločitve prav tako pozivamo, da ukrepajo. Prejšnji mesec smo sodelovali pri drugi ediciji tako imenovanega One Billion Rising, to je globalni ukrep proti nasilju nad ženskami. In številni poslanci so se nam pridružili pri zahtevi, da bi leta 2016 opredelili leto kot Evropsko leto, ko se bo zaključilo nasilje nad ženskami preprečevanje nasilja nad ženskami je izziv za vse, ampak pravzaprav smo vsi državljani odgovorni za to. Vendar pa potrebujemo tudi ustrezno zakonodajo, ki obsoja vsako vrsto nasilja nad ženskami. Sicer organi ne bodo uspeli ustrezno delovati. Upoštevati je treba tudi ženske s posebnimi potrebami, naprimer migrantke, eh, lezbike, mlajše ženske, starejše ženske, invalidne ženske. Potrebujemo konkretne ukrepe za to, da ženskam pomagamo pri izgradnji novega življenja, pri tem, da preživijo nasilje. Predvsem pa moramo spremeniti sam način razmišljanja. V lobiju evropskih žensk smo trdno prepričali v to, da preventivni ukrepi, pa naj se gre za kampanje osveščanja, usposabljanje strokovnih delavcev, opolnomočenje mladih žensk, delo z deklicami in dečki ter moškimi, dejavnosti v šolah, vključevanje pravic žensk tudi v izobraževanje učne načrte, prispeva k uspehu, če bodo vsi ti preventivni ukrepi del celovitega okvira za boj proti nasilju nad ženskami. Zakonodaja je nedvoumna. Evropska unija ne more več čakati dodatnih 20 let skupaj z državami članicami, komisijo in novim parlamentom moramo delati za to, da pripravimo celovito, napredno, preoblikovalno strategijo Evropske unije, s katero bomo ukinili vse oblike nasilja nad ženskami. To je tudi del naših zahtev pred evropskimi volitvami. Hvala. So much, Vivian, and, uh... Hvala lepa, Vivian. Strinjam se z vami da zakonodaja ne more spremeniti vsega, je pa to zelo močan signal družbi, če želite kaj spremeniti. In seveda potrebujemo v tem še dodatne stvari, vendar pa to je ključni korak, ki ga je potrebno narediti. Strinjam se z vami. EVL je zelo pomembna za veliko članov v mojem odboru, vedno veliko prispevate profesionalne prispevke našem odboru za misli in ideje. Zelo cenimo to, hvala lepa. Tako, prehajamo na razpravo za poslance nacionalnih in Evropskega parlamenta in ostale. Še vedno se držimo pravila treh minut. Prekinil vas bom, če bo kdo slučajno presegal to mejo. Prvi trije. najprej Somarija Repuzi iz Grčije, potem Dina Kasaka iz Latvije in potem Sofokles Fitis iz Cipra. Najprej Marija Repusi, Grčija, prosim, tri minute. Hvala lepa. Najprej bi rada dejala, da sem zelo vesela, da sem danes lahko tukaj. Prav tako pa bi rada povedala tudi to, da imam občutek, da je solidarnost med ženskami presegla nacionalne meje. Danes imam občutek, da me navdaja ta solidarnost. Mislim, da je tukaj več solidarnosti kot v nacionalnem parlamentu v Grči, kjer je še vedno veliko moških. Potem je zelo pomembna in tudi poročilo agencije je zelo pomembno. Številkami smo ponazorili, kako razširen je fenomen nasilja nad ženskami. To je zelo pomembno, kajti nihče ne more več reči, da tega ni vedel, da ni vedel, kako razširjeno je nasilje v številnih državah. Tudi nekaj stereotipov imamo, kar se nasilja nad ženskami tiče. In te smo odpravili, naprimer, kar se tiče severa in juga. Mislim pa, da je objava teh rezultatov resnično pomembna, da je potrebno zagotoviti širok dostop do teh podatkov, tako da bodo države članice Evropske unije lahko prevzeli odgovornost za ta fenomen. Ni možno, da bi imeli evropsko integracijo, potem pa bi ženske v Evropi še vedno bile žrtve široko razširjenega nasilja ko gre za fizično, čustveno in psihološke oblike nasilja. Kaj lahko storimo? Zakonodaja na vsak način. To je zelo pomembno, tako da se lahko spopademo s tem fenomenom, da bi ratificirali Istanbulsko konvencijo. Pomembno je to potem tudi izvajati. Potrebujemo pa, mislim, da tudi enoten pristop kar se tega fenomena tiče. Brez enotnega pristopa teme ne bomo razrešili. Nasilje je resnično ekstremna oblika odnosov, ko se izkazuje dominantnost enega spola na drugim. Gre za izkoriščevalski odnos med spoloma. To je struktura nasilja nad ženskami. In če se ne bomo pravočasno letili tega, potem se bojim, da bomo ženske še naprej žrtve nasilja. V Grčiji, na primer, naj navedem nekaj primerov, smo leta 2006 sprejeli pomemben zakon, ki priznava posilstvo tudi znotraj zakona. To je zelo pomemben korak, vendar pa potem je bilo zelo malo praktičnih primerov veliko je bilo govora o tem, vendar pa potem zelo malo uh, žensk je potem dejansko te primere pripravila pred sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, ja, čas imate pred sabo. Tako. Sedaj pa Ana Kašaka iz Latvije, prosim. Ime, uh, delegate, velos, uh, eh, pate. Hvala lepa. Rada bi se vam zahvalila, da ste nas povabili na to konferenco. Rada bi izrekla zahvalo Evropskemu parlamentu, pa tudi komisiji za njihove predloge. Nasilje nad ženskami, boj proti nasilju, domačemu nasilju, zato da bi zmanjšali diskriminacijo, spodbujali enakost med spoloma da bi se boli, borili proti mm, nasilju doma, ne samo nasilju nad ženskami, temveč tudi nad otroki. Instrumente lahko uporabimo v nacionalni politiki. Hvala Evropske agencije za temelje pravice za objavo študije. Žal je Latija eno držav, ki ima precej primerov nasilja nad ženskami. Stotek je med 30 do 39 odstotkov. Tako da bi se rada zahvalila vsem nacionalnim parlamentom, nevladnim organizacijam, ki so sodelovali v pripravi zakonov za soočanje z nasiljem doma. Končno smo v fazi, ko ne izoliramo več žrtev, temveč storilcev in smo tako torej predomili ta začaran krok. Žal pa statistični podatki niso v naš prid. Latvija je ena donatorskih držav, kar se trgovine z ljudmi tiče. Država porekla, to so žrtve. In Latvija je zelo visoko na tem seznamu. Prav tako moramo zagotoviti, da so spolne in reproduktivne pravice spoštovane. S prihajajočimi volitvami so reproduktivne pravice spet ogrožene. Rada bi torej omenila korake, ki jih je potrebno še storiti, zato da bi zmanjšali nasilje nad ženskami. Najprej mislim, da mora več žensk se podati v politiko, da bodo lahko vplivali na sprejemanje odločitev na lokalni, regionalni, nacionalni, pa tudi evropski ravni da bodo lahko zagotavljale enakost med spoloma in da bodo lahko izkoreninile revščino. Lahko namreč vidimo, da v državah, kjer je revščina bolj razširjena, so tudi statistični podatki za nasilje nad ženskami taki, da kažejo višjo raven potrebujemo tudi ustrezno podporo za ženske, da se bodo spet lahko vključevale v trg delovne sile in postale bolj neodvisne ekonomsko gledano. Še en predlog za politiko je, da bi sodelovali. Ja, ja, končujem. Da bi torej sodelovali z Evropskim parlamentom pri tem vprašanju. Hvala lepa. Sedaj pa Sofokles Fitis, Cipr. Eh. Hvala lepa. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, tema današnje konference je žal vedno aktualna tema. To je tema, ki že leta muči naše družbe. Ženske se morajo boriti za enake pravice in svet Evrope je izvedel študijo, kar se tiče ekonomskega vpliva nasilja na ženskami in ovir, ki se spostavljajo s tem za aktivno odrežbo žensk v družbi. O tem smo že govorili. Študija pravi, da so stroški 16 milijard evrov na leto za evropsko gospodarstvo. Torej, rad bi vas obvestil o sledečem. Kar se nasilja nad ženskami tiče, je Cipr sprejel naslednje ukrepe. Kljub gospodarski krizi nam je uspelo na Cipru uveljaviti prednostne naloge in javno smo izrazili naše mnenje, da se bomo borili proti nasilju nad ženskami. Cipr je sedaj v programu varčevanja in vlada je izvedla študijo, da bi točno ugotovila, katere določbe konvencije iz Istanbula že imamo prevzete in kateri ukrepi še manjkajo. Cipr bi radi prilagodili določbam konvencije, sodelovali smo s pravosodnim sistemom in pripravili smo kar nekaj pravnih besedil, gre za to, da bi vse oblike nasilja nad ženskami kaznovali in da bi jih lahko tudi kazensko preganjali. Poleg tega gre za to, da želimo reformirati tudi kazensko pravo, tako da bodo ciperska sodišča tudi lahko obravnavala vse oblike nasilja. To je predvideno tudi v konvenciji. proti vsem ljudem, ki so na Cipru, ne glede na to, ali je zločin se zgodil na Cipru ali kje drugi. Poleg tega je usporedno s tem prevrednotena vloga policije, mora odigrati večjo vlogo pri preventivi in takojšnjem preprečevanju nasilja. Imamo potem tudi nacionalne ukrepe in podpiramo tudi vzpostavitev programa za dvig zavesti v javnosti in za pozivanje k temu, da se bodo že to lahko obrnili na policijo. Hvala lepa. Naslednji trije. Guljano, Italija. Ros Martinez, Španija. In Pajs, Portugalska. Najprej Giuliani, Italija. Tri minute. Thank you, grazie. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada pridružila zahvali kolegic in kolegov Evropskemu parlamentu, tudi vsem službam, ki so omogočile, da smo danes tukaj in lahko izmenjamo naša mnenja. Veselim se tudi visoke kakovosti podatkov, ki smo jih dobili. Dobri podatki so predpogoj za vsakršno delo. Zahvala velja tudi vsem pristojnim v lastnem osebnem imenu, v imenu italijanskega parlamenta, v imenu Italije, pa tudi nekaterih drugih osebnosti. Pomembno delo je bilo upravljeno, ko gre za to, da bi izboljšali zakonodajni položaj in kolegica je že govorila o tem. Zakonodajno delo pomeni, da bi najprej prevzeli Istanbulsko konvencijo, in bi uvedli ustrezne določbe za nasilje in zlorabe. Zakonodajno gledano in kulturno gledano se mi zdi zelo pomembno, da se ti ukrepi izvajajo. Tukaj govorim o italijanskih razmerah, kjer je nasilje že del kazenskega prava. To je sedaj tudi politična težava, ne samo družbena, In to je pomembno za ženske, kajti nasilje doma ni bolezen, ampak je resnična tegoba žensk. Vprašanje. Kaj menite, kaj bi na evropski ravni lahko storili za boj proti nasilju, ali ne bi morda združili različnih komponent, začeli na različnih frontah izobraževanja, naprimer ponudili podporo, da ne bi torej vsega začenjali in končevali samo pri kaznih. Pomembno je zajeti tudi druga področja, sprejeti skupni pristop, tako da bodo posamezne politike lahko združene in bomo bolj sistematični. Pogosto se dogaja, da so naše reakcije precej izolirane. In potem še zadnja misel. Nasilje se dotika tudi globlih vprašanj, ne samo teh povezanih s kazensko-pravnimi ukrepi. Gre za spoštovanje, dostojanstvo. Ne gre samo za področje kulture, za področje zakonodaje. Resnično moramo zajeti vsa področja in dvigniti to temo na to raven. Zelo veliko smo slišali o tem, da je potrebno na ravni EU nekaj storiti. Hvala lepa. Rosmart. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ros Martinez, Španija. Hvala lepa za organizacijo tega pomembnega sestanka, te pomembne konference, zelo pomembno je spregovoriti o nasilju nad ženskami. Nasilje nad ženskami je najbolj brutalna manifestacija neenakosti, ki še vedno obstaja v naših družbah. Vsako leto to ubije veliko žensk, samo zato, ker so ženske, postanejo žrtve. In to ima učinek tudi na otroke teh žensk. Kriza prizadeva vse, še prav posebno tiste, ki so najbolj ranljivi te prizadane še bolj. Ženske so slabo obravnavane in pogosto so v slabem socialnem položaju in težko izidejo iz tega, potrebujejo pomoč, potrebujejo nekakšno imunost, da bodo iz tega lahko išle, da ne bodo naletele na ovire, ki jih ne morejo preskočiti. Tudi Evropsko unijo je potrebno vključiti. Bolj kot kdajkoli, če si ogledamo podatke, kar se nasilja nad ženskami v Evropske unije tiče. Tako tudi vidite, da je potrebno imeti tudi kampanje ozaveščanja. Potrebno je zaščititi žrtve in njihove otroke. Ne želimo, ne smemo nadaljevati s tem, da dovoljujemo nadaljne žrtve. To je potrebno preprečiti. Pomen izobraževanja. Izobraževalni sistem je ravno tisti prostor, kjer se je potrebno boriti proti nasilju nad ženskami. To je naše najmočnejše orožje. Izobraževanje mladih, da bodo končali z nasilnimi vzorci obnašanja. To je potrebno storiti. Potrebno je zagotoviti, da ljudje ne bodo stalno žrtve nasilja v svojem življenju. Spoštovanje je nekaj, kar je potrebno ljudi naučiti, ko so mladi pogosto se nasilje rodi zaradi mačistične kulture. Torej je potrebno preobraziti ljudi, sicer se bo to nadarevalo. In mislim, da bi bilo treba s tem začeti v razredih, da bi potem vedeli, da to staja. Izobraževanje je najboljša pot za izkoreninjanje nasilja nad ženskami družba, ki je nestrpna, ne verjame v demokracijo in svoboščine. Moramo utemeljevati se na vrednotah enakosti. In za konec, vsako žensko, ki lahko izide iz kroga nasilja, lahko smatramo za zmagovalko. In potem zmaga tudi evropska politika. Sedaj pa pajs portugalska. Hvala lepa gospod predsednik, mislim, da govorimo tukaj tudi o človekovih pravicah. Ne gre za to, da gre za boj za pravice žensk. Vsi bi morali biti vključeni. To vključuje tudi moške in človeštvo kot celoto. To mora biti politični boj. To je boj za temeljne pravice, ko je vsaka tretja ženska že žrtva nasilja v Evropi. To je ogromno. Zaradi tega ne trpijo samo ženske, temveč celotne družbe. Če se ogledamo število žensk žrtev nasilja doma in smrtnih žrtev, na Portugalsku je to več kot 40 žrtev na leto. In to je seveda škodljivo za vse, ne samo za ženske, to je škodljivo tudi za razvoj, za konkurenčnost, za ustvarjalnost. Prav tako to škodi razvoju družbe kot celota, kot sem že dejala. Tako da je to ključnega pomena za vse. Tudi včasih krize, še prav posebno včasih krize morda. Tako da moramo nameniti temu vprašanju ustrezno prednostno raven, tega še nismo storili. Vsi moramo stopiti skupaj in reči, da se borimo za svobodne, pravične družbe, kjer spodbujamo enakost, kjer se borimo proti vsem oblikam diskriminacije. Pa naj se gre za najhujše oblike diskriminacije ali pa druge oblike. Seveda je diskriminacija na podlagi spola tudi ena izmed teh. Imamo veliko različnih tipov diskriminacije, vendar pa vse skupaj lahko združimo pod diskriminacijo. Vse se združi. Fizično nasilje, nasilje zaradi spola, vse. Boj proti diskriminaciji mora biti splošen. Imeti moramo specifične prikrojene zakone za to. Boj proti diskriminaciji je pomemben. Priznati tudi moramo, da je to resničnost in nekaj moramo za to storiti. Istanbulska konvencija je zelo pomembna. To ni samo nekaj, kar smo si zabeležili in o čem er, razmišljamo. Ne, nekaj je potrebno storiti. Potrebno je torej pozvati države članice, da kaj storijo na tem področju. Potrebujemo globalno strategijo na evropski ravni. Strategijo, ki ne bo samo kratko, temveč tudi dolgoročno. To je področje, kjer moramo resnično zagotoviti poudarek tem politikam. Izobraževanje je izrednega pomena, če bomo tukaj. Uspešni bomo uspešni posod in če bomo mi uspešni, bodo vsi uspešni, ne samo ženske. To je prednostna naloga za vse. Ne gre samo za gospodarstvo, gre za vse. Morda je ekonomska stran težave dobra tema za naslednji seminar. Um, Hvala lepa sedaj pa Debora Šembri, Malta, potem pa še zadnji, še zadnja, Murphy, potem pa bodo odgovorili tukaj iz omizja. Hvala lepa. Gospod predsednik, odkar smo otroci, so nas učili, da smo običajno kaznovani, če storimo kaj napak. Prav tako so nas učili, da moramo me ženske držati družine skupaj. Mislim, da je to ena največjih težav, kar se tiče domačega nasilja. In sicer zato, ker moramo ženske naučiti, da ne bodo se več počutile krive, da se ne bodo več čutile takšne, da pač morajo trpeti te zlorabe. Tam sem pravnica in pri svojih strankah vidim, da ženske dejansko mislijo, da so dobile to, kar so si zaslužile, ko jih zlorabljajo. To ni prav, ni lepo, da mislimo, da iz tega ne moramo iziti, zato ker bi potem prelomili z našimi družinskimi vezmi in bi tudi pomen, bi povzročile razhod družin. Seveda, če je družina dobro deluje, če je funkcionalna, potem moramo stati skupaj disfunkcionalne, pa ne smemo podpirati. Zaradi naših otrok včasih je morda potrebno tudi oditi. Zaradi njih ne smemo ostati v disfunkcionalnih družinah. In če bomo to naučili ženske, in ne moramo govoriti o smislu konvencij z ljudmi, ki pravzaprav sploh niso izobraženi, ki skoraj da ne znajo brati in pisati. Moramo govoriti v njihovem jeziku, to je zelo pomembno. Ženske moramo naučiti, da zloraba nikoli ni zaslužena, da je sicer dobro, da držina ostaja skupaj, če funkcionirajo, če pa so disfunkcionalne, potem morajo oditi, morajo poskati pomoč. Naše konvencije morajo biti berljive. formulirati jih moramo tako, da jih bodo ženske lahko razumele. Potrebujemo torej več oglaševanja za naše konvencije. Potrebno je to navdihniti z več našimi pobudami. To mislim, da je zelo pomembno. Pomembno je torej povedati, kaj mi počnemo, nacionalni, Evropski parlament, da torej prisluhnemo potrebam ženskam. To je zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. In še zadnja govornica Murphy iz Evropskega inštituta za enakost med spoloma. Prosim. Hvala lepa. No, pa imam zadnjo besedo, to se ne zgodi ravno pogosto, uživala bom. Rada bi podala pripombe na besede španske delegatke v prejšnjem omizju, ko je spregovorila o pomenu dvigovanja zavesti v španskem primeru, da ta praksa tudi v poročilu našega inštituta. To je zelo pomemben vidik in element za boj proti domačemu nasilju. Naj poskušam torej vas potolažiti, če smo temu tako reči. Naj na kratko podam področja dela našega inštituta, kar se tiče nasilja na podlagi spola. Upam, da ne bom govorila predolgo in prehitro v teh treh minutah. Najprej pripravljamo študijo o administrativnih virih podatkov Evropske unije 20 držav članic. Predstavili bomo preliminarne zaključke 20. marca. Prav tako imamo podatkovno bazo o spolnem nasilju. Vse to bo na voljo na naši spletni strani. Prav tako imamo potem študijo o vzrokih nasilja, nekaj dobrih praks imamo, glede zaščite pred domačim nasiljem in ponudbe storitev. To je na spletni strani. Prav tako smo opravili študijo o pohabljenju ženskih spolnih organov. 2012 to bomo sledi, to bomo sedaj posodobili letos. Potem imamo platformo za ukrepe letos. Prav posebno se osredotočamo na nasilje. To je poročilo našega inštituta. Potem podpora žrtvam na Cipru ima nekaj šokantnih podatkov in mislim, da to nekateri že poznate, pa to dober vir ene najboljših praks. Prav tako obravnavamo študijo Agencije za temeljne pravice. To skušamo vključiti v naše študije, pripravljamo pa tudi naše podatke. Zbiranje podatkov je zelo pomembno. Komisija je opredelila naše delo. Podpirati moramo države pri zahtevah za žrtve pri zbiranju podatkov. In področje, po katerem smo posebno dejavni, je metodologija pri zbiranju podatkov in klasifikacija zločinov. To so torej področja našega inštituta. Rada bi torej sem želela, želela sem spregovoriti o vsem tem, kajti vse to oblikuje strateški okvir na evropski ravni, načrt za korake, ki jih je potrebno storiti v naslednjih 4-5 letih z državami članicami, za to, da se bomo zoprstavili nasilju nad ženskami in nasilju doma. Hvala lepa. Hvala lepa za te podatke. Gospa Murphy, Evropski inštitut za enakost med spoloma. Tako, sedaj pa da možnost odreženkam v mizijo, da spregovorijo, podajo govore. Te boste morali oditi prej, vendar pa te, to smo že vedeli. Gospa Volbi, če želite, lahko odgovorite. Nakratko, hvala lepa. Čudovito je, kako ste vsi želeli izpostaviti odlično delo v vaših državah. Včasih ni bilo tako vsi so želeli povedati kaj o napredku v njihovih državah. Institucije govorijo o delu, o ukrepih, ki jih sprejemajo. Vse to se mora združiti na neki točki in moramo imeti strateško koordinacijo, da se bomo učinkoviti lotili težave, o kateri tukaj govorimo. Redko doživim skupini politikov tako raven soglasja. To je odlično. Yes, thank you. Um... Hvala lepa. Na kratko naj dodam, da ženske niso samo žrtve, so tudi velika energija, sila, moč in to moramo tudi vedeti, tudi na tej ravni delamo. Nasilje ni samo težava za ženske, to je težava za celotno družbo. In zato skušamo uporabiti vsa orodja, jih vzpostaviti, da bodo na razpolago. Zato morajo ženske imeti tudi sredstva za opolnomočenje. Tam, kjer se to še ni zgodilo in kjer obstajajo težave. Nikoli pa ne pozabimo na energijo, ki je v vseh teh omrežjih ženskih in povezavah. Potrebujemo več izobraževanja, več zakonodaje in več spoštovanja, kajti tu se vse začne od malih nog. Potrebujemo več podatkov, imamo kar nekaj instrumentov, zato smo hvaležni in vse skupaj lahko vodi do sprememb in tega si želimo. Hvala lepa. ne bi mogel bolje povedati. Uh, and... Tako, rad bi se zahvalil odreženkam v mizja. Hvala lepa, da ste bile na razpolago. To je bilo zelo pomembno za nas. Sedaj bomo spet naredili rušado. Kolja in gospa Parvanova, prosim, če prideta tukaj za predsedniški pult kratek odmor. Okay, we will then uh, continue and we have... Hvala lepa. Še dva govora bomo slišali, preden uh, zaključimo to konferenco. Po konferenci bomo imeli sprejem pred to dvorano. Ampak ostanite tukaj, kaj ti. Te... Predtem bomo slišali še dva govora. Najprej gospa Vaso Kolja, ki je generalna sekretarka za enakost spolov pri Ministrstvu za notranje zadeve, govorila bo o imenu grškega predsedovanja. Deset minut. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospe in gospodje. Danes ste to že prav gotovo slišali, govorniki pred mano so to že omenili. Namreč danes so bili predstavljeni izsledki Agencije za temeljne pravice v okviru grškega predsedovanja. Govorimo o nasilju nad ženskami. Sedaj imamo podobo tega, kako vseobsežen je ta problem. Jasno je, kaj se dogaja med moškimi in ženskami. Ti podatki so nas eh, presenečili. Sama sem bila šokirana. Mislim, da so ženske izpostavljene res veliko nasilju tako doma kot tudi na eh, delovnem mestu. Gre za nasilje, ki ne pozna meja, gre za nasilje, ki se ne konča na pragu doma, ampak gre za nasilje, ki se včasih dogaja doma, ampak znajde se tudi na internetu. Obstaja več vrst nasilja med eh, zakoncema, gre za spolno nasilje, Nima smisla sedaj vsega skupaj ponavljati, gre za trgovanje z ljudmi, suženstvo, prisilne poroke, pohabljanje spolovil in tako naprej. Gre tudi za zločine iz eh, časti, ampak tudi nove oblike nasilja, naprimer nasilje na spletu ali nadlagovanje na spletu ali nasilje. Uh, na spletu in tako naprej. Tega ne bom ponavljala. Vsaka tretja ženska v Evropi je žrtev duševnega ali fizičnega nasilja po 15. letu življenja. 62 milijonov žensk v Evropi je žrtev nasilja. V študiji Agencije za temeljne pravice je bilo prav, gotovo, prav tako ugotovljeno, da ženske ne želijo prijaviti tega nasilja pri policiji, včasih celo ščitijo storilce. To kaže, da organi pregona ne uživajo veliko ugleda. Včasih gre za strah, včasih za strah zaradi izgube ugleda, včasih pa so tukaj krivi kulturni dejavniki. Zanima me, kakšne bi bile stopnje, če bi ženske res prosto spregovorile o nasilju, ki so mu priča. Samo to si predstavljajte. V študiji, v študiji smo bili priča fenomenu, ki je mnogo bolj razširjen, kot smo menili prej, in eh, ta pojav je mogoče zaslediti povsod po Evropi. Dogodek, ki nas prav tako skrbi, oziroma rezultat, ki nas prav tako skrbi v okviru študije, uh, te agencije je, da ljudje preprosto ne vedo, kako razširjen je ta problem. Preprosto obstaja zelo velika vrzel med dojemanjem tega problema in realnostjo. Kaj to pomeni? Evropski državljani si morda zatiskajo oči pred eh, tem dejstvom, morda je to tabu tema, ali pa morda ljudje sploh ne vedo, kako resna je ta tema. Prepričana sem, da so določene oblike tega spolno pogojenega nasilja ukoreninjene tudi v vsakodnevno življenje in da se to obravnava kot nekaj popolnoma običajnega. V tej študiji so se pojavila zelo pomembna vprašanja, o katerih moramo natančno razmisliti. Zato je pač tako, da je nasilje zelo razširjeno v Evropi. V Evropi nas drugi vidijo kot neko obljubljeno državo, ampak eh, poskrbeti moramo, da bomo sedaj dejavni. Veliko smo slišali o tem problemu in eh, premisliti moramo o tem, ali trenutni politični okvirji zadoščajo. Razmisliti moramo pač o naslednjem. Po zakonu so pravice žensk utemeljene in zapisane v zakonodajo, ampak de facto se to ne izvaja. To je jasno, še posebej na področju nasilja nad ženskami in dekleti. Ne smemo več eh, tiščati glave v pesek pri tej temi. Delež spolno pogajenega nasilja je zelo visok. Običajno v odnosu vlada določena hierarhija, eh, priča smo tudi nečloveški konkurenci, imamo eh, socialno neprimerne delovne pogoje in tako naprej, to vse prispeva k nasilju. Boj proti nasilju nad ženskami mora biti in je prednostna naloga grškega predsedovanja. Na to smo želeli opozoriti. Ne zato, ker menimo, da kriza prispeva k temu, da je več nasilja nad ženskami. Ne, ampak. Po našem mnenju bi si več žensk poskušalo poiskati pot iz tega začaranega kroga, če bi bile socialno v boljšem položaju. Tudi v moji državi, v Grčiji, je ta problem zelo prisoten, čeprav tega do pred kratkim nismo vedeli sedaj poskušamo ta problem zajeziti. V Grčiji smo že sprejeli prave korake naprej. Vsaka oblika nasilja, fizičnega in psihičnega nasilja nad ženskami, je obsojanja vredna. In pred nekaj leti smo to uradno prepovedali z zakonom 3500. To je zakon iz leta 2006, ki ureja odnose med posameznimi družinskimi člani in tudi odnose med eh, člani partnerskih zvez. Na voljo so strožje sankcije za dejanja v okviru družinskega kroga. Pri domačem nasilju izhajamo iz tega, da je zakon dejansko že propadel in da je to lahko razlog za ločitev. K temu pripada tudi spolno zlorabljanje in eh, posilstvo lahko služi kot razlog za ločitev. Na voljo imam samo 10 minut, ampak vseeno sem vam želela povedati, da imamo v zakonu, v zakonu je tudi postopek za zaščito žrtev. država želi zaščititi žrtve, to pomeni ženske in otroke. Da bi se ta postopek v praksi dejansko lahko uporabljal, eh, nas čaka še nekaj dela. Z pravnega vidika je to nekaj novega in eh, poskrbeti moramo, da bodo grškim policistom zaupali. Imeti morajo dovolj informacij in povedati, moramo kakšno vrsto zaščite morajo nuditi žrtvam. Od avgusta lani imamo generalni sekretarjat za enakost spolov in skupaj pripravljamo smernice in smo jih že objavili v zvezi z družinskim nasiljem. To imenujemo policija na spletu in eh, to je sedaj eh, dostopno vsem policistom. Sedaj pa želim povedati še nekaj Bogu. Grči se želimo spopasti s tem zapletenim problemom in leta 1980 smo sprejeli prve ukrepe. Takrat smo odprli Center za svetovanje za ženske. Leta 1983 smo v sodelovanju z mestom Atenami odprli tudi prvo hišo za ženske. No, danes je pač tako, da generalni sekretarjat izvaja vse obsežen program za zaščito žrtev in za boj proti nasilju nad ženskami. Ta program je dober in eh, predvideva, da bi razvili strukture, in večina struktur je že na voljo. Gre za 14 centrov za svetovanje, ki so odprti v posameznih regijah naše države in nudijo psihosocialno pomoč in tudi pravno pomoč. Imamo tudi 25 eh, svetovalnih centrov na ravni lokalnih skupnosti in imamo tudi 21 tako imenovanih hiš za ženske, 13 jih je že na voljo in v naslednjem mesecu bodo na voljo tudi preostali. Že predtem sta bili na voljo dve. 21 bo torej hiš za ženske, ki bodo na voljo žrtvam storitve so seveda brezplačne in uh, zaupanje in zaupnost sta zagotovljene. Ljudje, ki delajo v teh centrih, so ustrezno usposobljeni in imamo tudi sklenjene protokole z središči na lokalni ravni. Ne bom govorila o tem, eh, kdo se lahko oglasi pri tem središču. V zvezi s tem želim še nekaj dodati, namreč v prvih dveh letih, ko postopno začnejo ljudje delati, oziroma ko smo odpirali te centre, smo svetovali več kot 2600 ženskam. To je zelo velika številka, v moji državi živi 10 milijonov ljudi in gre za tiste ženske, ki so bile dovolj pogumne, da so opozorile na nasilje, ki so mu bile priča. Zato moramo pri tej študiji upoštevati tudi to, da veliko žensk sploh ni želelo spregovoriti o nasilju. In še nekaj o sodelovanju. Gre za povezave med policisti, bolnicami in tako naprej. te študije dopolnjuje tudi delo eh, telefonskih eh, centrov, kamor ženske lahko pokličejo. Predsednik mi že kaže naj končam. Mislim, da je dobro, da imamo pobude na nacionalni ravni, ampak predvsem potrebujemo evropsko raven pobude, torej lahko sprejemamo na nacionalni ravni, ampak pri tej temi bi morali povezati sile in ukrepati na evropski ravni, kajti res je sramota, da ta problem še ni rešen v 21. stoletju. In sedaj zaključujem. V okviru grškega predsedovanja sledimo naslednjemu cilju. Namreč ta tema bo obravnavana tudi na svetu za pravosode in notranje zadeve, kar zadeve priprave na sklepe. Upoštevali bomo rezultate te konference in tudi študijo Agencije za temeljne pravice. In sedaj še nekaj, kar smo že večkrat slišali, ko govorimo o tej temi. Predtem sem govorila o socialnih izzivih, ki nas čakajo. Zelo pomembno je, da sklenemo povezavo in sicer povezati se moramo z moškimi. Enakosti brez moških ni. Če želimo enakost, moramo imeti oba spola, moške in ženske. Mislim, da je to prava pot, po kateri moramo stopati. Hvala. <laughs> Hvala lepa za vaš govor. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste se oglasili tukaj. Zelo lepo je, da je grško predsedstvo z nami danes. Kot predsedstvo res lahko vplivate na politiko v svetu, zato je res pomembno slišati vaše mnenje. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica, to je gospa Parvanova. Veliko sodelujeva v odboru za pravice žensk, je koordinatorka iz skupine liberalcev. Pogosto se srečujeva, veliko se pogovarjava je močna zagovornica boja proti nasilju nad ženskami in eh, prav tako je bila poročevalka pri poročilu, ki je bilo sprejeto pred enim tednom. Zelo smo zadovoljni, da je bilo poročilo sprejeto. Sedaj imamo še več želje za boj res si želimo videti zakonodajni predlog komisije, ampak eh, izvolite, povete nam več. Um, Hvala lepa. Ves dan govorimo o nasilju nad ženskami. Veliko nas o tej temi govori že leta. Zavezani smo temu, da bi poiskali rešitev ali vsaj naredili korak naprej. Ne gre samo za to poročilo ne gre samo za zavezanost Evropskega parlamenta in odbora za pravice ženski. Ne borimo se samo mi proti nasilju nad ženskami. Začeli smo z drugačnimi koraki in resolucijami. Združili smo prizadevanja evropskih poslancev in nacionalnih vlad, vseh, ki si prizadevajo za spremembe na tem področju, z evropskim parlamentom lobijem za ženske in aktivisti sodelujemo že leta. Ti koraki bi lahko vodili do občutnih sprememb in dobrih rezultatov, ampak pri zavezah moramo ostati močni. Ko sem predlagala kodeks za to, oziroma ko sem predlagala, da bi imeli koordinatorja za boj proti tihotapljenju z ljudmi, sem bila samo opazovalka. Nihče o tem sploh ni razmišljal. Moje kolegi niti niso upali o tem razmišljati. Moji kolegi, moj predsednik skupine pa mi je dejal, seveda, poskusi, pogovarja se z drugimi kolegi in kolegicami in uloži predloge sprememb. Šest mesecev sem bila poslanka, torej od januarja 2007 do junija 2007. Takrat Bulgarija sploh ni imela volitev. Podala sem predlog da bi imeli koordinatorje za boj proti tihotapljenju z ljudmi. Zelo pomembno je, da imamo nek organ, kajti to pomeni politiko in to pomeni denar, zato da se države članice lahko na koherenten in organiziran način borijo proti temu. In države članice lahko zbirajo podatke in lahko temu namenjajo finančna sredstva. Uh, tega si nisem izmislila kar zlepega. Ne, sodelujemo z nevladnimi organizacijami in z odborom za pravice žensk. Sedaj počnemo enako. Mi smo potiskali naprej odbora Libe in odbor Juri, torej odbor za civilne svoboščine in odbor za pravosodno vprašanje, sta sodelovala pri pripravi naloga za zaščito v imenu odbora za ženske, s podporo odbora za ženske, s podporo lobija žensk, mi je uspelo zagotoviti definicijo nasilja nad ženskami v tem zakonodajnem aktu. Prvič imamo sedaj v kazenski zakonodaji držav članic definicijo nasilja po spolu. Sama sem predlagala, da bi jim morali imeti definirano to vrstno nasilje, spolno nasilje in da mora to biti zapisano v zakonodaji, kajti gre za različne vrste nasilja v različnih zakonodajnih področjih. Gre za nasilje nad ženskami. Sama sem to predlagala in odbor za ženske. Vi ste me navdihnili, vi ste me podprli, namreč, da bi morali imeti individualne ocene potreb žrtev, zato da lahko posebno pozornost namenimo ženskim žrtvam. To je dosegljiv cilj in uh, nikakor mi ni všeč, da komisija vse čas govori, da ni pravne podlage za to zakonodajno poročilo na lasno pobudo. Mi zahtevamo osem različnih elementov. Prvič, na osnovi 84. člena pogodbe zahtevamo, da bi uslužbenci bili dobro usposobljeni in da bi prišlo do izmenjave dobre prakse. Pri tem nimamo kaj špekulirati. Tukaj se oziram na komisijo. Pravna osnova za izmenjavo informacij najboljših praks obstaja na osnovi pogodbe in člena 38.1 zahtevamo, da bi nasilje po spolu uvrstili med tako imenovane čezmejne oblike kriminala. Podatki za to obstajajo. Skupaj z organiziranim kriminalom, terorizmom, kibernetskim kriminalom in tako naprej, to predstavlja resen problem. In še enkrat, tukaj ni kaj špekulirati. Subsidiarnost ne pomeni neodvisnost, da lahko vsaka država članica ravna kot meni, da bi bilo najbolje. Subsidiarnost pomeni, da če se zadeva ne reši na regionalni ravni, se rešuje na nacionalni ravni, če se ne reši na nacionalni ravni, se rešuje na evropski ravni. In nasilje med spoloma je vprašanje, ki se ne reši na nacionalni ravni. Drugače ne bi imeli teh šokantnih statističnih podatkov, ki jih imamo danes. Komisijo pozivamo, da pripravi akt z ukrepi za to, da bi spodbujali in podpirali ukrepe držav članic na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. Akt na področju preprečevanja je popolnoma mogoč. Zahtevamo tudi statistične podatke. Žal je parlament blokiral direktivo o statističnih podatkih. To ne pomeni, da tega ni mogoče spremeniti ali predloga vložiti na novo, vključno z nasiljem med spoloma. Nekatere države članice menijo, da podatkov o spolih sploh ne bi smeli zbirati, ker je to proti njihovim ustavam in tako naprej. Ampak, če se ženske pretepa, potem je podatke treba zbirati, ne glede na ustavo, kaj ti, to je zločin. Če moški pretepajo moške, je to kazanska zadeva, gre za zločin, če pa moški pretepajo ženske, pa naj bi šlo za notranje vprašanje, za družinske zadeve. Tako ne gre. zahtevamo tudi akcijski načrt o pohabljanju spolovil. Živimo v sodobni družbi in podatki kažejo, da je več kot 500 tisoč žensk izpostavljenih pohabljanju spolovil. Kakšna družba smo, če to dovolimo? Na ozemlju Evropske unije. Kako lahko pridigamo? tretjim državam, da smo sodobni, da sami izvajamo najboljše prakse, da smo vzor, da smo svetla zvezda na nebu na tem področju. Kako lahko to trdimo, če dovoljujemo, da se pohabljajo spolovila žensk? To je nevrjetno. Ljudje nam nikoli ne bodo zaupali in verjeli imamo nagrado Zaharova. Kako lahko vsako leto podelimo nagrado Zaharova, če ne moremo rešiti tako resnih kaznjivih dejanj, kot je to? Pozivamo tudi, da se ratificira Istanbulska konvencija. Unija in komisija morata imeti jasno stališče, ali je Istanbulska konvencija lahko instrument ali ne. Ni dovolj, da se oziramo na združene narode in potem vsaka država članica počne stvari po svoje. Ne, povedati moramo, da nas skrbi nasilje in v isti sapi ni pošteno, da se ne ratificira Istanbulska konvencija. Turčiji pridigamo o najboljši praksi in govorimo o tem, kako naj postane bolj evropejska, evropska in kako naj uh, postane država kandidatka za pridružitev, sami pa ne ratificiramo Istanbulske konvencije, Turčija pa je. Evropski observatorij, ki obravnava nasilje nad ženskami, prav tako ima pomembno logo tukaj. Imamo koordinatorja za tehotapljanje z ljudmi. Mi smo za to poskrbeli. Sedaj pa potrebujemo tudi observatorij za nasilje nad ženskami. In še nekaj, Evropsko leto za boj proti nasilju nad ženskami leto namenjeno posebej tej temi. To je pobuda Evropskega lobija za ženske. Problema ni, gre le za moralno dejanje, da se odločimo, da bomo eno leto namenili temu pomembnemu problemu v Evropi. Odbor za ženske je od časopisa Evropskega parlamenta zahteval ali ga je prosil, da podeli nagrado vsako leto tistim poslancem in poslankam, ki so zavezani pravicam žensk. Lani so to storili, mi smo to predlagali in oni so to storili. Zelo sem ponosna, da je odbor za ženske ustrajal pri tem in ta nagrada je bila podeljena koordinatorki odbora za ženske iz vrst ELS. To bi morali početi postopoma in na koncu bomo dosegli zelo veliko, ne samo na področju zakonodaje, ampak tudi mm, na področju razvoja družbe. Ne smemo govoriti samo o gospodarskih vprašanjih. In če že govorimo o gospodarstvu, ne glede na to, kakšno cinično ozračje vlada vodi v nasilje nad ženskami in to nas stane 228 milijard evrov letno. Seveda obstaja tudi gospodarska utemeljitev za to, če želimo biti cinični, ampak mislim, da smo boljši od tega, ne gre le za to. Hvala lepa, zanašamo se na vas in računamo na vas. Hvala lepa. Thank you so much for, uh, for coming here. Uh, Hvala lepa, da ste se oglasili tukaj. Kako sem dejal, pripravili ste odlično poročilo, ki ga v celoti podpiram. Preden sklenemo današnji dan, želim povedati, da vsi vemo, da je nasilje nad ženskami kršitev človekovih pravic in pravic žensk in v raziskavi. Agencija za temeljne pravice, smo sedaj dobili dobra orodja in konkretne argumente, zakaj moramo ukrepati. Sedaj imamo na voljo tudi številke, to je zelo pomembno. Odbor za ženske bo tudi v novem mandatu trdo delal na to temo, kako v preteklih petih letih. Lahko se spustimo zak po zakonodajni poti, da nekaj zahtevamo od komisije, lahko pa si prizadevamo za Istanbulsko konvencijo. Lahko storimo pa oboje. No. V imenu odbora za ženske vam lahko obljubljam naslednje. Odbor za ženske si bo še naprej prizadeval za to, na glede na rezultat volitev. Borili pa se bomo za enako spolo nasploh. In še nekaj. Zelo pomembno se je boriti proti nasilju nad ženskami ampak vedeti moramo, da nasilje nad ženskami obstaja zato, ker je v družbi še vedno veliko neenakosti. Struktura temelji na spolu, moški imajo prednosti, ženske so diskriminirane. V tem kontekstu je nasilje nad ženskami najhujša posledica tega patriarhalnega sistema. Proti temu se moramo boriti, ampak eh, čaka nas delo tudi na drugih področjih in prepričani ste lahko, da si bo odbor za ženske še naprej prizadeval dosegati rezultate. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste sodelovali pri tem dogodku. Hvala lepa vsem govornikom. Podali ste nam res dragocene informacije o različnih temah Hvala tudi našim govornikom. Gospa Kolja je bila tukaj. Hvala lepa tudi tolmačem. Opravili ste izjemno delo, pravi predsednik. Poskrbeli ste, da se lahko razumemo. Cenim vaše delo. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu in osebju, ki so organizirali ta dogodek. Verjetno si lahko predstavljate, da je bilo tudi v to vloženega zelo veliko dela. Na koncu pa še enkrat ponavljam, da nas pred dvorano čaka sprejem, koktejli. Dobrodošli. Hvala in nasvidenje.